Chers collègues, bonjour. Je vous propose de reprendre euh, nos travaux. Si... Kolegice in kolegi, predlagam, da kar začnemo z delom. Prosim vas, da sedete na svoja mesta. Včeraj smo se dogovorili, da bomo danes začeli s predstavitvijo. Gospi Moran Šartje, povedala nam bo nekaj več o tem, kako potekajo pogajanja s svetom in sicer v zvezi z Evropskim socialnim skladom. Merci, Hvala lepa, gospa predsednica. Deveti trialog se je začel včeraj. Zastavili smo vprašanje komisiji in sicer v zvezi z učinki, ki bodo imele odločitve in sklepi sveta glede Evropskega socialnega sklada. osebno menim, mislim pa, da nisem edina, ki tako misli, ker imam občutek, da v političnih skupinah razmišljamo zelo podobno, da so očitno izjave v zvezi s povezavo med Evropskim skladom za pomoč najbolj ranljivim osebam in eh, Evropskim socialnim skladom precej nejasne, da tu stvari niso dovolj dobro opredeljene, kar zadeva sam dostop do sredstva iz enega in drugega sklada. Ugotavljam, da je dostop pogojen na drugačen način. Glede Evropskega socialnega sklada smo se včeraj na dolgo in široko pogovarjali, predvsem o ciljnih skupinah, kar nekaj bitk nas je čakalo. Kajti po eni strani smo slišali argumente, ki jih uporablja svet, ti argumenti so vedno eno, eni in isti. Kot prvo pravi, da ni pravne podlage. To je najbolj pogost argument, ki ga slišimo z njihove strani. Potem, da pravzaprav ta politika niti ni v njihovi pristojnosti, zato smo cel večer pravzaprav poslušali predloge našega odbora, predvsem v zvezi s tem, kdo je ciljna skupina za ta sklad. Med temi pogajanji je komisija res v veliko pomoč, tudi svet kot ugotavljam, se precej opira na komisijo, kakorkoli že. Čeprav včeraj nismo zaključili s tretjim členom, smo kljub temu dosegli napredek. Zdi se mi, da smo se pogajali na tak način, da smo spoštovali tudi glasovanje v našem odboru. Hvala lepa vsem za to. Pogajalski mandat je bil res zelo jasen, z veliko večino ste ga izglasovali. To nam je sedaj v veliko pomoč tudi pri naših pogajanjih s svetom. Gospa predsednica, to lahko povem na kratko o pogajanjih, ki so potekala včeraj zvečer. Način pogajan ni isti, kot je bil v času ciprskega predsedovanja. Lahko vam povem, da pogajanja niso nič bolj enostavna sedaj. Hvala. Hvala lepa. Želi kdo besedo, želi kdo karkoli povedati, pojasniti? Tudi sama bi rada nekaj dodala k temu, kar je upravičeno povedala naša poročevalka tako kot pri drugih dosjejih, je ključni izziv v pogajanjih za nas predvsem to, kako ugotoviti, kakšne so posledice sklepov z 8. februarja na ta pogajanja. Imamo torej sklad za pomoč najrevnejšim osebam, 3 plus 3 milijarde iz jamstva za mlade bomo vezali na ta sklad. To pomeni, da se bo spremenila tudi pravna podlaga. Ne samo glede Evropskega socialnega sklada, temveč tudi glede ključne zakonodaje, zakonodaje ŠAPO. Gre za uredbo, ki jo moramo še prevesti v francoščino. Dve možni metodi imamo na voljo bodi si Evropska komisija tekom trialoga predstavi predloge, bodi si sami opredelimo integriran pristop, ki bo nekoliko spremenjen. Očitno se o tem ne odloča znotraj komisije. Ne vem, kaj bodo povedali predstavniki komisije, ampak 14 dni po zaključku Evropskega sveta se v komisiji o tem še ne pogovarjajo, očitno prihaja do določenih trenj s svetom, torej z irskim predsedstvom, ki sicer skuša doseči napredek, drugi, predvsem v komisiji, se na tem kar nekoliko zgražajo. Ne vem, ali bo svet sedaj prevzel pobudo, ki pravzaprav pripada komisiji. Komisija je tista, ki bi morala čim hitreje nekaj dati od sebe. Vem, da je naloga zelo težka. Na voljo sicer imamo določene smernice, ampak opredeliti je treba pravno podlago in jo predstaviti vsem. Mimo grede bi rada povedala še to, da. je pomembno tudi to, kako potekajo pogajanja o določbah o skupni uredbi. V nekaterih delovnih skupinah sveta naj bi trdili, da se je Evropski parlament pripravljen pogajati. Takšne informacije sem dobila. Predvsem gre za teh 25 odstotkov, ki naj bi jih namenili Evropskemu socialnemu skladu in 20 odstotkov, ki naj bi jih namenili izpolnjevanju cilja v zvezi z revščino. Kot veste, v našem odboru še nismo soglasni glede tega. Tisti, ki sodelujete v obeh odborih, ki sta pristojna za te dve tematike, prosim, da posredujete sporočilo, da ustrajate na našem stolišču. Poročevalec Adam Koza je tisti, ki se verjetno zaveda, kakšen pomen pripisujemo temu dosjeju gre za člen 84 v tej uredbi, ta je ključnega pomena. Mi smo pridruženi odbor pri tej zadevi. No, ugotavljam, da nihče drug ne želi besede. Gospa Moraša Trebi, zaključili razpravo. Hvala predsednica, popolnoma se strinjam z vašo analizo. Bi pa kolegicam in kolegom rada povedala, da je včeraj zvečer med razpravo oziroma med to bitko o odločanju o tem, katera je naša ciljna publika, bil izpostavljen tudi problem teh 20 odstotkov iz socialnega sklada. Ali naj teh 20 odstotkov namenimo tudi za boj proti revščini ali naj jih namenimo najbolj revnim prebivalcem. To je bilo pravzaprav v samem središču naše razprave. To je tisto, kar je svet najbolj izpodbijal. Zato smo morali stvari res odločno zagovarjati. Vedno znova smo se ukvarjali s temeljno politiko tega socialnega sklada in pa z vprašanjem ciljne publike. Hvala. Dobro, hvala lepa. Zaključili smo torej s to točko na dnevnem redu. Sedaj pa točka 20, ne, 23. Besedo dobi poročevalka Karima Deli. Predstavila nam bo osnutek poročila o socialnih stanovanjih. Merci, Hvala lepa, gospa predsednica, kolegice in kolegi. Zelo vesela sem, da vam danes lahko predstavim ta osnutek poročila v zvezi s socialnimi stanovanji v Evropski uniji. Hvala lepa vsem soporočevalcem, ki so mi pomagali pri pripravi in mi bodo pomagali tudi pri obravnavi predlogov sprememb. Evropska unija sicer nima neposredne pristojnosti na področju stanovanske politike, niti na področju socialnih stanovanj, vendar sta ta dva sektorja seveda podeležna znatne pomoči. Naprimer, preko kohezijskih skladov, socialnega sklada Evropska unija sprejema tudi zakonodajno področje demografskih sprememb, stavb in tako naprej. Več vzvodov imamo na voljo na evropski ravni, preko katerih lahko vplivamo tudi na ti dve področji, no se zadnje je zelo pomembna tudi kohezijska politika. Mislim, da lahko sedaj spodbujamo dobre prakse na evropski ravni, tudi ko gre za razvoj teh socialnih stanovanj. Podati je treba konkretne zakonodajne predloge za to, da izpolnimo cilje in strategije EU 2020. 25 milijonov evropskih državljanov živi v socialnih stanovanjih vse države Evropske unije, razen Grčije, imajo na voljo socialna stanovanja. Delež teh stanovanj se precej razlikuje med državami in tudi znotraj posameznih držav, če primerjamo urbane in podeželjska območja. Tudi znotraj urbanih območij so precejšnje razlike med centrom mest in periferijo. V tem poročilu skušam povdariti, da je dostop do stanovanja temeljna pravica, ker je to predpogoj za dostopanje do drugih ključnih pravic, do zagotavljanja dostojnega življenja. Zaradi krize je ta pravica vse bolj ogrožena. Vse težje pogoji so za dostop do socialnih stanovanj, stroški najmine se višajo, Višajo se tudi cene energentov, 5,7 odstotkov prebivalcev ima hude težave zaradi vseh teh problemov. Toliko prebivalcev je brez strehe nad glavo, 17 odstotkov, nekaj več kot 17 odstotkov prebivalcev živi v nedostojnih stanovanjih, 10 odstotkov pa se jih sooča s previsokimi stroški. Pomembno je, da javni organi posežejo na trg dela, kjer, oziroma na trg stanovanj, kjer vlada nelojalna konkurenca, vsem je treba zagotoviti dostojna stanovanja po dostopni ceni za vse. To je nujno potrebno, še posebej v trenutku, ko varčevalni ukrepi pravzaprav ukinjajo to vrstno pomoč trg ne zagotavlja več univerzalnega dostopa do stanovanj. Cilj tega poročila je jasen. Želimo pokazati, da, nalož, da so naložbe v socialna stanovanja pot iz krize. Kako? Najprej treba priznati vlogo naložb v ta sektor. Danes se zdi pravzaprav neverjetno, da Združeni narodi in OECD imajo na voljo več podatkov s tem v zvezi kot Evropska unija. Zato si želim, da bi vzpostavili Evropski opozovalni centr, tudi ko gre za stanovansko politiko, potrebujemo jasne kazalnike, ki bi jih države članice morale spoštovati. S tem se bomo borili proti tej kugi, ki trenutno vlada v naši družbi. Mislim, da bi ta centr lahko deloval tudi kot centr za sprožanje alarmnih situaciji. Zagotoviti je treba tudi boljšo makrogospodarsko stabilnost v državah članicah. Pri gospodarskem in proračunskem upravljanju v Evropi je treba tudi socialnim stanovanjem dati ustrezno mesto. To so strateško pomembne socialne naložbe, ki jih je treba zagotoviti tudi znotraj socialnega pakta. Makroekonomski stabilizatorji v tem sektorju bi morali biti bolje priznani. Upoštevati je treba tudi vse ukrepe, ki jih imamo na voljo, zato da se preprečijo proračunski mehurčki in ti začarani krogi, ki se pojavljajo na področju stanovanske politike. V Španiji to vrstni mehurčki še vedno obstaja, zato se mi zdi, da bi se tudi v kontekstu Evropskega semestra morali s tem ukvarjati. Danes bi morali uporabiti vse finančne vzvode, ki jih imamo na voljo. Gradbeni in obnovitveni sektor trenutno trpi zaradi gospodarske krize. Vesela sem, da bo komisija pripravila evropsko strategijo tudi za gradbeni sektor. S tem bo pokazala, da obstaja kar nekaj potencijala v tem sektorju, da ta sektor ni izvor težav, temveč da lahko prispeva k doseganju ciljev iz strategije Evropa 2020. Seveda je treba tudi začetne stroške ustrezno amortizirati, treba je poskrbeti za prehod na zeleno energijo, soočati se je treba z svetovno konkurenco. Kohezijski sklad ima pri tem pomembno ulogo. Pa naj se gre za obnovljive vire energije, za boljšo energetsko učinkovitost tudi v kontekstu stanovanj. Zagotoviti je treba ustrezna stanovanja tudi za ranljive skupine, naprimer za brezdomce, za Rome, upoštevati je treba demografske spremembe. Evropski socialni sklad bo omogočil, da financiramo tudi ukrepe na področju usposabljanja treba je oblikovati nova zelena delovna mesta. Na voljo imamo tudi program Obzorje 2020, ki se nanaša na energijo. Evropska investicijska banka ima na voljo sredstva, ki bi jih morali bolje uporabiti. Upam, da komisija ne bo postavila pod vprašaj znižane stopnje DTV-ja za področje gradbenega sektora, zlasti ko gre za gradnjo stanovanj. S tem poročilom se bomo odzvali tudi na nujnost socialno stanje. Namreč poenostaviti je treba postopke za dostop do socialnih stanovanj, zagotoviti preglednost in nediskriminatornost na področju dostopa do teh stanovanj. Najbolj ranljivi prebivalci bi morali imeti dostop do takšnih stanovanj, sicer bo prišlo še do večje segregacije v družbi. S tem poročilom naj bi se borili tudi proti previsokim cenam na področju energije. Nekatere države članice so premalo storile na tem področju. 50 do 60 milijonov ljudi v Evropi ima težave zaradi tega. Izboljšati je treba energetsko učinkovitost, tudi v tistih stanovanjih, ki trenutno porabljajo največ energije. S tem bomo dolgoročno zagotovili večjo učinkovitost, zmanjšali stroške ogrevanja za gospodinstva. Preko lokalnih revizij bi morali seveda poskrbeti tudi za to. Z veseljem bom prisluhnila tudi soporočevalcem. Upam, da bo to poročilo pravo sporočilo tudi za brezdomce in tiste, ki živijo v nedostojnih stanovanjih. Prisluhnila bom vsem v tem odboru, ker si želim da bi tudi z vašimi prispevki obogatili to poročilo. Hvala. Hvala lepa. Čaka nas torej zelo pomembna razprava. Čas nas priganja, tako da bom nažalost vsakemu dala na voljo samo dve minuti. Sogor in poter, srkas. Köszönöm, elnök asszony, üdvözlöm Karim Adeli kolléganő saját kezdeményezést. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Zahvaljujem se kolegici gospe Deli za njeno pobudo. Na to temo je bila organizirana tudi predstavitev, kjer smo lahko dobili poglobljene informacije o tem področju. Ta tema je zelo aktualna. Pomembno je o tem spregovoriti, zlasti sedaj v času krize. Potrebujemo uh, dostojna stanovanja, zdrava stanovanja za vse naše prebivalce, na sto tisoče ljudi. Uh, celo umira zaradi slabih stanovanskih pogojih. Statistika Svetovne zdravstvene organizacije govori o tem, da so številna stanovanja slaba in da nekateri morajo porabiti 50 odstotkov svojih dohodkov za svoje stanovanja, za najemnine. In to je preveč. Uh, Potem eh, pri stanovanjih gre tudi za pomembno zdravstveno vprašanje, gre tudi za pomembno človekovo pravico. Pomembno je renovirati stanovanja, zagotoviti ustrezno izolacijo. Vse to vpliva na zdravje in življenske pogoje. Verjetno bom vložil nekaj predlogov spremem, naprimer, ko bi za stanovanja za mlade, za invalide in pa za starejše ljudi. Prav tako si bom ogledal medgeneracijski vidik stanovanj. Moji predlogi spremije bodo na te teme. Hvala lepa, gospod Cerkas, potem Benjum. Najlepša hvala, gospa predsednica za nas je to poročilo ena najpomembnejših v tem mandatu, zaradi tega, ker mislimo, da je pravica do stanovanja, do dela in pomankanje letih en največjih sovražnikov za dostojno življenje naših državljanov. Kot je povedala Karima Deli, imamo sedaj zelo velik problem v Evropi. 150 milijonov evropejcev se sooča s problemi zaradi dostopa do stanovanja in veliko ljudi sploh tega dostopa nima kriza pa je stvar še poslabšala in imamo že strukturni problem zaradi pomankanja javnih politik, ki bi poskrbela za reševanje tega problema. Zaradi tega je to poročilo zelo pomembno. V poročilu je gospa Deli predstavila vsa pomembna vprašanja. Zaradi tega je bilo sodelovanje z njo zelo lahko. Rade bi samo povdarili, da bi mogoče lahko spremenili vrstni red, prioritet, zato da bi naše sporočilo bilo bolj jasno. Torej, da bi najprej postavili težave, potem vzroke in potem rešitve. Torej, da bi imeli politični opis in sporočilo, ki bi ga lahko poslali našim državljanom. Mogoče bi zato lahko bolje uredili vsebino tega poročila kot tudi obrazložitev. Za nas socialiste je zelo pomembno, da povdarimo, da želimo sprejeti ukrepe za reševanje teh problemov in pak, eh, da tudi želimo preprečiti, da se znova pojavljajo takšni problemi. Torej gre tudi za preprečevanje in to predvsem manjka v naših politikah. Kot je ponavadi običajno v Evropskem parlamentu, se moramo osredotočiti na evropski vidik tega problema in ne na nacionalne politike to razpravo moramo vključiti tudi v razpravo o financiranju evropskih projektov, projekti za naši državljane in tako dalje. Hvala lepa. Phil Benjon. Yes, I'd like to thank uh, the rapporteur. Hvala lepa, zahvaljujem se poročevalki za delo, zlasti za to, kar je od vsega začetka vključila tudi poročevalce v senci v svojo delo tudi pri predstavitvah. Zahvaljujem se ji, da je vključila tudi nekatere izmed mojih idej v osnutek. Zanima me več o predlogu v zvezi z eh, ustanovitvijo nove agencije. Eh, kam bi to spadalo, katere proračunske vrstice bi bile temu namenjene? Z zaostanku pri pogajanjih o večjem finančnem okviru ehm, ne vem, kako bi to potem vplivalo na dodelitev sredstev. In zanima me tudi, ali je, razumela, ali je razmišljala tudi o drugačnih mehanizmih, s katerimi bi lahko za to poskrbeli v že obstoječih organizmih. Uložil bom nekaj predlogov sprememb, v glavnem bo šlo za eh, dodatna pojasnila in dodatke. Zanima me predvsem eh, energetska učinkovitost in pa možnost za to, da bi ljudem z nizkimi dohodki pomagali pred eh, energetsko revščino, tako da bodo, lahko, da bodo lahko dobili stanovanja, ki si jih lahko privoščijo. Takšno schemo sedaj eh, izvaja tudi moja vlada pod eh, zelenim dogovorom in nekatere podobne predloge bom vključil v predlogih sprememb. Imam nekaj zadržkov. Zdi se mi, da ponekod morda presegamo naše pristojnosti, ampak poročevalka je to uspela omejiti. To poročilo je ostalo takšno, da, je, da ureja področja, ki so v naših pristojnostih. Um, pri ciljih bi bilo potrebnih nekaj dodatnih pojasnitev, veselim pa se nadaljnega sodelovanja s poročevalko in konstruktivnega dialoga v prihodnjih dneh. Hvala lepa, bi se komisija morda odzvala? No. Oui, no. Da, ne, ne. Dobro. Besedo predajam nazaj poročevalki. Najlepša hvala, gospa predsednica. Zabeležila sem si in upoštevala vse pripombe soporočevalcev na prihodnih sestankih bom tudi pojasnila zakaj je treba spostaviti ta Evropski opazovalni centr za stanovanja. Namreč danes nimamo na voljo nobene evropske strategije, v okviru katere bi lahko predvidevali stvari. Naprimer, kako izboljšati stanje brezdomcev tistih, ki živijo v nedostojnih stanovanjih, potem kaj storiti z energetsko revščino, kako na različnih ravneh zagotoviti ustrezno vladanje in upravljanje. Kazalnikov za vsa ta področja danes nažalost nimamo, zato bomo zelo težko razrešili trenutno stanovansko krizo, težko bomo predvideli, kaj se bo zgodilo v primeru novega nepremičninskega mehurčka ali česa podobnega. Vnaprej je treba predvideti to vrstne pojave, jih ustrezno zaiziti. Prav imate, pravica do stanovanja je temeljna pravica vse osebe na evropski ravni bi seveda morale imeti pravico do stanovanja. Pravzaprav ne vem, dokdaj je rok za ulaganje predlogov spremem. Hvala lepa, pa, da ste mi še enkrat dali besedo. Um, Hvala lepa. Naj dodam samo to to v zvezi s predlogi sprememb, da je treba upoštevati tudi, da bo to poročilo predmet obravnave tudi v kontekstu evropskega semestra, v kontekstu Evropske ekonomske in gospodarske unije. Strinjamo se, da bi morali imeti na voljo socialne kazalnike morda bi lahko v načrtu pri evropskem semestru in pri strukturnih reformah nakazali pot naprej. Potrebujemo tudi kazalnike na stanovanjskem področju. To vprašanje se vedno znova izpostavlja, tako da vsi priznavajo pomen tega predloga. Zato bi morali to še enkrat podariti, ko bomo obravnavali vaše poročilo. Glede časovnice. Rok za vložitev predlogov spremembe 20, 21, ne, 27. februar do 12. Prosim za malo tišine v dvorani. 20. ali 21. marca bomo obravnavali predloge sprememb, kompromisne predloge bomo obravnavali 22. aprila, glasovali bomo dan zatem. Junija bo ta tema na plenarnem zasedanju, kar pomeni, da smo časovnico dobro opredelili, vsaj v luči razprave, ki sem jo že prej omenila. Sedaj pa predlagam, da gremo na glasovanje. Najprej točka 24. Odgovornost države zastave za izvrševanje direktive 2009-13 o izvajanju sporazuma sklenjenega med Združenja mladjarjev Evropske skupnosti in Evropske federacije delavcev v prometu o konvenciji delovnih standardov v pomorstvu iz leta 2006 ter o spremembi direktive 1999 skozi 63. Želimo namreč razjasniti, kakšen je pogajalski mandat svetom, zagotoviti je treba tudi pravno doslednost sprejetimi predlogi sprememb. Na plenarno zasedanje bomo dali predloge sprememb, ki smo jih oblikovali v našem odboru. Poštevali bomo seveda tudi člen 5.3, ki se nanaša na svetovno organizacijo dela. Politične skupine so to že obravnavale in to naj bi dodali pravni podlagi in na to sprožili pogajanja. Plenarno zasedanje se bo o tem izreklo k malu vendar ne bomo odločali o zakonodajni resoluciji, samo o predlogih sprememb, zato ker si želimo najprej začeti razpravo s svetom. Imamo torej načelno glasovanje, zato da podpremo ta predlog, da se zadeve predstavijo na plenarno zasedanje, kjer bomo tudi opredelili pogajalski mandat skladno s pogoji, ki sem jih opisala. Kdo je za takšen postopek? Kdo je proti? se kdo zdrži glasovanja. Ta postopek je torej sprejet s štirimi glasovi proti. Ne, se upravičujem, želim samo, da razglasim konec glasovanja, potem dobite besedo. Se pravi, plenarno zasedanje bo potrdilo mandat. Ta predlog ste štiri zavrnili, nihče se ni zdržal glasovanja. Imate besedo, izvolite. Govornik ima prižganega mikrofona. Counted, uh, no, no, no. Kaj želite, da štejemo vaš glas proti? Uh, to, disturb, uh, a... Prosim, ne morete na sredi glasovanja motiti s, takšno, s takšnim vprašanjem. Boste pa z roko nakazali, kakšno, kakšen je vaš glas. Torej, zaključili smo s točko 24. S političnimi skupinami se bomo še enkrat pogovorili o tem, pri katerih predlogih sprememb želimo, da se glasuje na plenarnem zasedanju. Toliko o tej točki, sedaj točka 25. Preden gremo na točko 25, bi rada najprej vprašala, kdo je pozabil glasovalno kartico. Eden, dva, tudi jaz, torej trije. Bom povedala po pravici. Ukradli so mi denarnico, tako da kartice nimam več. Nisem imela dovolj časa, da bi šla iskat kartico. Danes sem začela ob osmih. Zjutraj včeraj sem končala ob pol enajstih zvečer, tako da vam je sedaj vse jasno. Torej, točka 25. Razrešnica za leto 2011. Splošni proračun Evropske unije, oddelek 3, komisija. Odstavek 1, tu imamo amandma 1, ori, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Po prvem odstavku imamo predlog 2, istega avtorja, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Potem imamo predlog 3, za, proti proti vzdržani sprejet. Osmi odstavek, predlog spremembe istega avtorja. Imamo še ustni predlog spremembe. Poročevalka ga je predstavila, torej jaz, nihče temu ne nasprotuje, tako da govorimo, da glasujemo o predlogu za proti vzdržani sprejet, kot je bil spremenjen, sedaj glasujemo elektronsko celotnem besedilu. Tout le monde a pu voter. Ste vsi oddali svoj glas? Konec glasovanja. 41 za, 1 proti, 1 se je vzdržal glasovanja. Razrešnica je sprejeta. Točka 26. Razrešnica za leto 2011. Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja, agencija CDFOP odstavek 1, ustni predlog spremembe poročevalke. Nihče temu ne nasprotuje, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Odstavek 3, predlog 1, kolega Öri, za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 2, Alejandro Serkas, skladen, za, proti, vzdržani, sprejet glasujemo o celotnem besedilu, elektronsko glasujemo. Glasujte, prosim. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 40 za, 2 proti, 1 zdržan glas. Mnenje je sprejeto. Točka 27. Razrešnica za leto 2011. Evropska fundacija za zboljšanje življenjskih in delovnih razmer. Odstavek 1. Tu imamo ustni predlog spremembe poročevalke. Nihče temu ne nasprotuje. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Predlog 1. Gospe Harkin. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet sprejet. Glasujemo o celotni razrešnici, elektronsko glasujemo. Ste vsi glasovali, konec glasovanja. za, dva proti, eno zdržan glas, razrešnica je sprejeta. Točka 28, razrešnica za leto 2011. Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu. Ta ima sedež v Barceloni, ne, v Bilbao, se popravljam. V Bilbao. Odstavek 1, ustni predlog spremembe poročevalke. Ali kdo temu nasprotuje? Ne. Glasujemo o tem predlogu, kdo je za, proti, vzdržani. Sprejet. Predlog 1. Čaba Örik, kdo je za, proti vzdržani sprejet. Odstavek 3, predlog 2, Serkas, kdo je za, proti vzdržani sprejet. Odstavek 3, predlog 3, Harkin za, proti vzdržani sprejet. Odstavek 3, predlog 4, Serkas, kdo je za, proti vzdržani sprejet. Glasujemo o celotnem besedilu, glasujemo elektronsko. Ko Glasujte, prosim ste vsi glasovali, konec glasovanja. 40 za, 2 proti, 1 vzdržan glas. Razrešnica je sprejeta. Sedaj gremo na točko 29, razrešnica za leto 2011, Evropska ustanova za usposabljanje. Odstavek 1, ustni predlog spremembe, poročevalke, kdo je za, proti, vzdržani. Mislim, da je zavrnjen ta predlog, ampak bomo preverili z elektronskim glasovanjem. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 21 za, 23 proti, predlog je zavrnjen. Potem odstavek 1b, še en ustni predlog spremembe. Kdo je za? Proti vzdržani sprejet. Po odstavku 2 imamo predlog 1 kolege Örja. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Bomo preverili. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. 24 za, 16 proti. Sprejeto. Odstavek 2, predlog spremembe 2, serkas, tu imamo ustni predlog spremembe. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. Odstavek 2, predlog 3, Marjan Harkin za, proti, vzdržani, sprejet. Glasujemo o celotnem besedilu, glasujemo elektronsko. Glasujte, prosim. Ste vsi glasovali? konec glasovanja. 41 za, 3 je proti, eno zdržan glas. Tudi ta razrešnica je sprejeta. Točka 30, raz, zadnja razrešnica za leto 2011 v zvezi z uspešnostjo finančnim upravljanjem in nadzorom agencij. Dva predloga imamo. Najprej odstavek 2, predlog 1, Lambert, kdo je za? proti vzdržani sprejet. Pri tretjem odstavku ustni predlog poročevalke za proti vzdržani sprejet. Glasujemo o celotnem besedilu, elektronsko glasujemo. Glasujte, prosim. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 41 za, 2 proti, 1 vzdržan glas. Razrešnica je sprejeta. Naslednja zadeva, točka 31, uporaba direktive 2004 skozi 25 o ponudbah za prevzem. Gre za mnenje kolegice Steinruck namenjen pa je odboru Juri. Odstavek 1, predlog 1, esaja, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Dobro, bomo preverili z elektronskim glasovanjem. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 23 z ne. 22 glasov za, 18 proti, 3 vzdržani glasovi. Sprejeto. Odstavek 2, predlog 2. Ista avtorica, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen. Odstavek 3, predlog 3, Benjon, predlog za črtanje. Vse je bilo jasno zavrnjeno prej. Predlog 3. Kdo je za? Dobro, bomo še enkrat preverili z elektronskim glasovanjem. Glasujemo v predlogu številka 2. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Dvaindvajset za. 21 proti sprejet. Prav ste imeli, ko ste zahtevali preverjanje. Predlog 3. Predlog, da se črta, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Odstavek 5, kompromis B, kdo je za. Ja, črtali ste ta člen kolegice in kolegi. Vendar morate vedeti, kaj počnete v življenju. Kompromis B, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. Kompromis C, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. Odstavek 7, kompromis D, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. Odstavek 8, kompromis E, za? proti vzdržani sprejet. Odstavek 8, predlog 10, ori kdo je za, proti vzdržani sprejet. Odstavek 9, predlog 11, ta je bil umaknjen, se pravi kompromis F, kdo je za, proti vzdržani sprejet. Odstavek 10, predlog 14 je bil umaknjen. Glasujemo o kompromisu G, kdo je za, proti vzdržani sprejet. Odstavek 11, predlog 17, čaba ori predlog se nekaj črta, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Bomo preverili. Preverjamo predlog 17. Glasujte, prosim, ste vsi glasovali. Konec glasovanja. 15 za, 28 proti eno zdržan glas, jasno zavrnjeno. Odstavek 11, predlog 18, Čaba Öri, ločeno glasovanje. Najprej prvi del, kdo je za? Prvi del, proti vzdržanje sprejet, drugi del, za, proti vzdržanje tudi sprejet. Odstavek 12, predlog 19, Benjon, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Odstavek 13, predlog 20 in 21, ker sta identična, glasujemo obe, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjena. Glasujemo o celotnem besedilu, glasujemo elektronsko. Glasujte, prosim. ste vsi glasovali. Konec glasovanja. 41 za, 2 proti, 1 zdržan glas. Čestitke poročevalki. Sedaj pa točka 32. Glasovali bomo o mnenju gospe Hirš. Varstvo posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in prosti pretok takih podatkov gre za mnenje, ki ga pripravljamo za odbor Libe. Člen 3, odstavek 1, dva identična predloga. Imamo 26 Lambert in 27 Hughes Regner. Glasujemo o obeh. Kdo je za? Proti vzdržani sprejeta. Člen 6, odstavek 1, točka F, predlog 28, Ludvikson, kdo je za, proti vzdržanje je sprejet. Predlog 29, Esaja, kdo je za, proti vzdržanje zavrnjen. Člen 6, odstavek 1, kompromis A. Liberalci so glasovali proti, torej zavrnjen. Člen 6, odstavek 1, kompromis A, kdo je za proti vzdržani. Sprejet. Člen 6 odstavek 4, predlog 31. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrnjen. Člen 6 odstavek 5, predlog 32. Esaja. Predlog se nekaj črta. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejet. Člen 7 odstavek 3, predlog 33. Ista avtorica. Kdo je za? Proti vzdržani zavrnjenčni in 7 odstavek 4, predlog 34 iste avtorice. Gre za črtanje. Če želite glasovati za kompromis, potem ne morete podpreti tega. Kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis C, štirih skupin, kdo je za? Kompromis C, proti, vzdržani, sprejet. Sedaj pa člen 7, predlog 38, esaja, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Člen 9, odstavek 1, predlog 39 je brezpredmeten, enako predlog 40, torej glasujemo o členu 14 odstavku. Ne, se upravičujem. Predlog 40 Jean Lambert je skladen s kompromisom A glasujemo torej. Predlog 40. Proti vzdržani sprejet. Člen 14 odstavek 3. 41. predlog. Hughes Regner. Kdo je za? Proti vzdržani sprejet. Člen 14 odstavek 5.b. Predlog 42. Ista avtorja. Kdo je za? Proti vzdržani. Zavrnjen. Člen 17 odstavek 6 predlog 43, Kristensen Regner. Kdo je za? Proti vzdržani sprejet. Člen 22 odstavek 2 točka D, predlog 44, gospa Esaja. Kdo je za? Proti vzdržani zavrnjen. Člen 22 odstavek 3, predlog 45, tista avtorica. Kdo je za? Proti vzdržani zavrnjen. Člen 22 odstavek 4, Predlog 46 iste avtorice. Kdo je za? Proti? Ozdržan je zavrnjen. Člen 23 odstavek 4. Predlog 47 iste avtorice. Kdo je za? Proti? Ozdržan je zavrnjen. Člen 28 odstavek 4. Točka A. 48. predlog. Kristensen Regner. Kdo je za? Proti? Zdržani, zavrnjen. Člen 28 odstavek 4. Točka B. 49, kde je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Potem dva identična predloga, 50 in 51, Esaja Konsari. Kdo je za? Proti vzdržani sprejeta. Predlog 52, Esaja. Kdo je za? Proti vzdržani sprejeta zavrnjen člen 33 odstavek 5 predlog 53, tista avtorica za, proti vzdržani zavrnjen, 33 6 predlog 54, kdo je za, proti vzdržani zavrnjen, člen 33 odstavek 7 predlog spremembe 55, tiste avtorice, kdo je za, proti vzdržani. Mislim, da je zavrnjen, ampak bomo vseeno preverili z elektronskim glasovanjem. Predlog 55, ki predlaga, da se črta člen 33 odstavek 7. Konec glasovanja. 18 za, en vzdržan glas, sprejeto. Ne, zavrnjeno je, zavrnjeno, zavrnjeno. Se upravičujem. Člen 34, naslov, predlog 56, tiste avtorice, kdo je za. Proti, vzdržani, zavrnjen. Člen 34, ostavek 1, predlog 57, car je saja, kdo je za. Proti, vzdržani, zavrnjen. Člen 35, ostavek 1, vodni del. Predlog spremembe 58, Regnar Kristensen Steinrock, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Člen 35, odstavek 1, točka A, predlog 59, Lambert, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 35. člen, odstavek 1, točka B, kompromis F. Tri skupine, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet sprejet. Člen 35 odstavek 1.b, predlog 63, Lambert, kdo je za? Proti vzdržani sprejet. Člen 35 odstavek 2, 64, proti vzdržani sprejet. 65, Lambert je skladen, kdo je za? Proti vzdržani sprejet člen 35, odstavek 2, pod odstavek 1, kompromis D, straniš petih skupin, kdo je za, proti vzdržani, sprejet. Člen 35, odstavek 5, kompromis DA, dveh skupin, kdo je za, proti vzdržani, zavrnjen. Glasujemo o predlogu 67, Regnar Kristensen Steinrock. Ne, ta je že pokrit v kompromisu DA. Člen 35 odstavek 7, predlog 68 esaja. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen? Člen 35 odstavek 11, predlog 69. Z za, proti, vzdržani, zavrnjen, člen 43 odstavek 1 točka B, nova točka, predlog 71, Regnar, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen, člen 77 odstavek 1. Predlog 72 je brezpredmeten, se pravi, da glasujemo o členu 78 odstavek 2b predlog 74 Hughes. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. Člen 79 odstavek 3b 75 Esaja. Za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. Člen 81 odstavek 1 točka b predlog 77 Esaja. Kdo je za? Proti? vzdržani, zavrnjen. Člen 81 odstavek 1 točka C, predlog 78, esaja, kdo je za, proti vzdržani, zavrnjen. Člen 81 1 C, predlog 79, esaja, kdo je za, proti vzdržani, enako glasovanje, zavrnjen. Člen 81 odstavek 3, predlog 80 za, proti vzdržani, zavrnjen zavrnjen. Člen 82 naslov, 82 Lambert za, proti vzdržani sprejet. Člen 82 odstavek 1, kompromisija strani treh skupin, kdo je za, proti vzdržani sprejet. Člen 82 odstavek 1, nov kompromisni predlog K, štirih skupin, kdo je za, proti vzdržani sprejet člen 82 odstavek 1. Predlog 98, Murphy, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Člen 82, odstavek 1, člen 99, Hughes, za, že ima ne, ta je brezpredmeten. Enako velja za 100 in 101 smo pri členu 82, odstavku 1, predlog 102 Lambert. Za, proti, vzdržani, sprejet. Enako 103, kolegice kliveti, za, proti, vzdržani, zavrnjeni. lahko preverimo z elektronskim glasovanjem. Glasujte, prosim. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 19 za, 24 proti, nihče se ni vzdržal glasovanja. Zavrnjen. Potem predlog 104, Regner za, proti vzdržani, sprejet. Člen 82. Stopite brezpredmeten, enako velja za 106, 6 in 107. Potem smo pri predlogu spremembe in sicer kompromisu H strani petih skupin, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. člen 82 odstavek 2, predlog 118, Kristensen za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog 119, Esaja za, proti. Kdo je za? 119 proti, vzdržani. Mislim, da je sprejet ta predlog, ampak bomo vseeno preverili z elektronskim glasovanjem. Glasujte, prosim. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 19 za, 16 proti, 8 vzdržanih glasov. Sprejet. Predlog 120. Gospa Lambert. Uh, Najlepša hvala, gospa predsednica. Člen 82c, moj predlog spremembe 112. O tem bomo glasovali tudi, če bo kompromis D sprejet samo brez besed should be entitled to relevant training. Kompromis D je bil zavrnen. Prav imate. Eh, Predlog 112. Glasujemo samo o besedah shall be entitled to relevant training. Še enkrat, Predlog 112, člen 82, odstavek 1c. Predlog spremembe 112, Jean Lambert. Kompromis D je bil sprejet. Brez besed shall be entitled to relevant training. Glasujemo o tem, da bi dodali te besede. Shall be entitled to relevant training. The amendment without these words. Je recommence. Dobro, pa dajmo še enkrat od začetka. Kompromisni predlog D je bil sprejet. Zato glasujemo o predlogu 112 Jim Lambert, vendar brez besed shall be entitled to relevant training. Kdo je za? Proti? Zdržani? Predlog 112, kolegica Lambert je sprejet. Sedaj pa gremo naprej na člen 82, odstavek 2, predlog 120. Kolege Ungurujanu, ta je skladen z predlogom 118, ki smo ga ravno kar glasovali. Kdo je za? Proti? Ozdržani? Sprejet. Lahko preverimo, če želite. Glasujte, prosim. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 16 za, 24 proti, 4 vzdržani glasovi. 120 predlog je zavrnjen, ker so se očitno nekateri premislili. Člen 82 odstavek 2. Predlog spremembe 122 je brezpredmeten, zato glasujemo tretji odstavek. 123. predlog gospe Esaja. Kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis I strani petih skupin. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. Člen 82, odstavek 3, predlog 128. Kolegice Hirš, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet sprejet. Uvodna izjava 29. Predlog 11 je brezpredmeten. Glasujemo o uvodni izjavi 34. Predlog spremembe 12. Esaja. Predlog za črtanje. Kompromis B, kdo je za? Proti vzdržani, zavrnjen. Se pravi, sedaj glasujemo o kompromisu B, kdo je za? Proti kompromis, vi ste proti kompromisu B na no, vsem lepem. Kdo je za kompromis B? Proti. Vzdržani. Sprejet. Uvodna izjava 75, kompromis E. Strani treh skupin, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. Uvodna izjava 123, predlog spremembe 19, debakr, kdo je za? Proti? Ozdržani? Zavrnjen. Uvodna izjava 124, kompromis G, strani štirih skupin, kdo je za? Proti? Ozdržani? Sprejet? Uvodna izjava 124, predlog 25, kolegice Hirš, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Glasujemo o celotnem besedilu, glasujemo elektronsko, glasujte prosim. Ste vsi glasovali, konec glasovanja. 35 za, 3 je proti, šest vzdržanih glasov. Čestitke poročevalki. Smo pri poročilu kolege Čabe Sogorja o predlogu uredbe o evropski demografski statistiki. pripravljamo poročilo. Predlog 28, Papadopulu, kdo je za, proti vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 4, poročevalca, za, proti vzdržani, sprejet zavrnjen. Člen 2, odstavek 1.b. Predlog 5, poročevalca. Kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog 29, Papadopulu, kdo je za? Proti, vzdržani. Bomo preverili. Glasujemo elektronsko v predlogu 29. Glasujte, prosim, ste vsi glasovali. Konec glasovanja. 28 za, 15 proti, nihče se ni vzdržal, sprejeto z veliko večino. Člen 2, 1c, predlog 30, Sogor, Bauer, Bastos, Marinescu in Kueljo za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog šest poročevalca, kdo je za, proti vzdržani, zavrnjen. Predlog 31, Papadopulo, za, proti vzdržani. Bomo preverili z elektronskim glasovanjem predlog spremembe 31. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 24 za, 20 proti. Sprejeto. Člen 2.1.d. predlog spremembe 32. Sogor Marinesku za, proti, vzdržani, zavrnjen. Člen 2 odstavek 1.d. uvodni del. Kompromisni predlog A, treh skupin, kdo je za? proti vzdržani sprejet. Člen 2 odstavek 1. Točka D. I. Predlog 8 poročevalca. Kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen. Člen 2, podstavek 1, D, I, I. Predlog 9 poročevalca. Kdo je za? Proti, vzdržani. Zavrnjen člen 2 odstavek 1 točka D pod odstavek 2. Predlog 10 poročevalca. Predlog, da se črta, s čimer bi brezpredmetni bil kompromis B. Kdo je za 10? Proti, vzdržani, zavrnjen. Glasujemo o kompromisnem predlogu B. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet člen 2 odstavek 1 točka H, predlog 38, gospe Papadopolo in regiji 7 sta identična. Glasujemo o obe, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeta. Člen 2 točka H, A, predlog 11, poročevalca, ta naj bi bil nedopusten. Predlog 39, kolegice Kliveti je bil umaknjen. Člen 3 odstavek 1, predlog 40, Papadopulu, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 41 je brezpredmeten, 42 je bil umaknen. Lahko preverimo pri 40. predlogu spremembe, če želite. Glasujte elektronsko, prosim, predlog 40. Ste vsi glasovali, konec glasovanja. 25 za, 19 proti, sprejet. Predlog 12 je brezpredmeten. Enako velja za AFCO 3 in regiji 8. Torej smo pri členu 3 odstavku 2, predlog 43, kolege Sogorja. Kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog 44, pa podopolu. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. Člen 3 odstavek 3, predlog 45, pa podopolu. Kdo je za? Proti, enotno zdržani sprejet. Predlog 46 je brezpredmeten, enako velja za predlog 13. Smo pri členu 3, odstavku 3a, predlog spremembe regi 9, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Člen 3, odstavek 4, glasujemo o predlogu spremembe regi 10 v dveh delih. Prvi del, kdo je za, proti, vzdržani sprejet, drugi del, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Člen 3 odstavek 4a, glasujemo o predlogu spremembe FEM 1. Predsednik Gustavson to predstavlja v imenu odbora. So avtorice gospa Papadopolo. Poročevalec je proti. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrnjen. Člen 4 odstavek 1. Kompromis C. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejet. Člen 5 odstavek 1. Predlog 55 je brezpredmeten. Smo torej pri členu 5 odstavku 1. Predlogu 15 poročevalca. Kdo je za? proti, vzdržani zavrnjen. Predlog 56, Papadopulu, kdo je za, proti, vzdržani sprejet. Lahko preverimo z elektronskim glasovanjem, glasujemo o predlogu spremembe 56. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 26 glasov za, 13 proti, 3 vzdržani glasovi. Sprejet. Člen 5 odstavek 2, predlog 57, Papadopolo, kdo je za? 57. Kdo je za? Proti, vzdržani. Sprejet. Člen 5 odstavek 3, predlog 16, poročevalca, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen. 56, ne, 58. predlog spremembe, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Člen 6, odstavek 1, regi 11, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Člen 7, odstavek 1, predlog FEM 2, za, proti, vzdržani, zavrnjen. Člen 7, odstavek 1b, kompromis D štirih skupin. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. Člen 8, odstavek 5, predlog 17, poročevalca, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog 59, pa podopolo, kdo je za? Proti, vzdržani. Bomo preverili z elektronskim glasovanjem. Glasujemo o predlogu spremembe 59. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 26 za, 17 proti, eno zdržan glas. Sprejet. Člen 9. Ustni predlog spremembe. Poročevalca, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet smo pri uvodni izjavi. Glasujemo o uvodni izjavi 1, predlog spremembe 18 in predlog spremembe 19 sta identična, za proti vzdržanji zavrnjena. Predlog 20 je bil umaknjen, smo pri uvodni izjavi 3, predlog 1 poročevalca za proti vzdržani, zavrnjen. Predlog 21 pa podopolu, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Vodna izjava 4, predlog 2 poročevalca, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog 22 poročevalca za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog 23 pa podopolu, kdo je za proti, vzdržani, sprejet. Uvodna izjava 7, predlog 24, pa podopolo, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Uvodna izjava 8, predlog spremembe regi 1, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Uvodna izjava 8a, predlog regi 2 za, proti, vzdržani, zavrnjen zavrnjen, uvodna izjava 9, 2 identična predloga, 25 Papadopolu in Regi 3. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeta. Uvodna izjava 10, predlog Regi 4, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Uvodna izjava 11, predlog 3 poročevalca, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog 26, Papadopolu za, proti, vzdržani, sprejet v nezjava 13, predlog 27, pa podopolo za, proti vzdržani, sprejet. Regi 6, kdo je za, proti vzdržani, zavrnjen, glasujemo o celotnem besedilu, glasujemo elektronsko. 34 glasov za, 5 proti, 5 vzdržanih glasov. Poročilo kolega Sogorja je sprejeto. Zanima me, če želi poročevalec ohraniti svoje ime pri poročilu ali se bo poročilu odpovedal glede na dosežen rezultat. Yes, yes. I'm used with that, so. Sem navajena to. Iz moje države. Hmm. Alors, euh, je comprends que le rapporteur. Čeprav razumem, želi poročevalec omakniti svoje ime iz poročila. Ne, navajen sem na to, tako da naj ostane. Dobro, poročevalec ostaja pri tem poročilu in sprejema tudi pogajalski mandat. Kot posledico sedaj glasujemo o celotnem zakonodajnem predlogu. Na podlagi teh dejstev, kdo je za? Ne, bomo glasovali elektronsko, se upravičujem. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. 29 za, 13 proti, nihče se ni vzdržal glasovanja. Zakonodajni predlog je s tem sprejet. Sedaj moramo glasovati o tem, da se začnejo pogajanja s svetom. Glasovali smo o zakonodajnem predlogu, kot je bil spremenjen. Ponujam vam več možnosti. Ali želite opredeliti pogajalski mandat na podlagi glasovanja v odboru, ali želite, da plenarno zasedanje potrdi pogajalski mandat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 I think if the committee's mandate, we will support that. Mi bomo mandat komisije podprli. Thank you, President. I think this is an issue which... Hvala lepa. Mislim, da to zadeva celoten parlament, tako da bi bilo bolje, če bi o tem razpravljali na plenarnem zasedanju. Dobro, bomo glasovali torej o samem postopku. Kdo želi, da plenarno zasedanje potrdi mandat? Kdo je za? Kdo je proti? Bomo preverili z elektronskim glasovanjem. Izimo. Euh. Se opravičujem. Verjetno veste, da je to nov postopek, zato nekoliko oklevamo, si vmesnem malo premislimo. Načrt, kot je bil opredeljen strani odbora AFKO v zvezi s členom 70, pravi, da bi morali glasovati najprej o tem, ali ima odbor mandat za pogajanje in ta mandat je treba zagotoviti s kvalificirano večino, kar pomeni, da če nimamo kvalificirane večine, torej 25 članov, potem moramo avtomatično dati to na glasovanje na plenarnem zasedanju. To bi morali storiti, ne pa da vas sprašujem, ali ste za eno ali drugo možnostjo. Potrebujemo kvalificirano večino za podelitev mandata. To pomeni, da moramo dati na glasovanje na plenarno zasedanje. So vam stvari jasne ali ponovim? Glasovali bomo najprej o tem, ali damo mandat, da na tej podlagi sproži pogajanja v okviru trialoga s svetom. Če želimo to potrditi, potrebujemo 25 glasov za.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 potem se bodo pogajanja v okviru trialoga odvijala na podlagi tega, o čemer smo glasovali. Če pa ne bomo imeli 25 članov, ki bi to potrdili, bo mandat moralo zagotoviti plenarno zasedanje. Razumete? Glasujemo torej o tem, ali naj damo komisiji pogajalski mandat.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 Tout le monde a pu voter. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 24 za, 18 proti. Torej, plenarno zasedanje bo odločalo o tem. Et, et avant de le faire, predtem pa predlagam, da se politične skupine med seboj uskladijo in se dogovorijo o tem, na podlagi katerih predlogov sprememb se bodo stvari odločale na plenarnem zasedanju. V odboru smo glasovali o nekaterih predlogih sprememb v svežnju. Zanima nas, če bi morda bilo smiselno uložiti dodatne predloge sprememb, to je sedaj naloga, ki čaka politične skupine, ki se mora med seboj uskladiti. Smo pri točki 34, glasovali bomo o mnenju kolega Filipa Bolona o ustanovitvi Evropske prostovoljske enote za humanitarno pomoč. Pripravljamo mnenje za odbor Deve. Besedo dajem pripravljavcu mnenja. Hvala, gospa predsednica predlog spremembe 11 je omaknen, samo to želim povedati. O tem smo se dogovorili z poročevalko, ki je za to zadolžena v pristojnem odboru. Glasujemo o členu 1 odstavku 1. Predlog 36. Kdo je za? Proti vzdržani. Sprejet. Predlog 4 je omaknen člen 3 odstavek 1, predlog 37. Papadopolu za proti vzdržani bomo preverili z elektronskim glasovanjem. Glasujte o predlogu spremembe 37. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 16 za, 24 proti, zavrnjen. Člen 4 odstavek 3 predlog 5 poročevalca za, proti vzdržani sprejet. Predlog 39 za. Člen 4 odstavek 4. Najprej glasujemo o predlogu 38 za, proti vzdržani sprejet. 39 je skladen, za proti vzdržani sprejet, predlog 6 je omaknjen, 7 je predlog tudi, predlog spremembe 40, Benarab A tu, za proti vzdržani sprejet. Člen 5, odstavek 1c. Predlog 41, Papadopolo, imamo tudi ustni predlog spremembe, nihče temu ne nasprotuje, tako da glasujemo o predlogu 41, ki je spremenjen, kdo je za? Proti vzdržani. Sprejet. Člen 5, odstavek 1, C. Predlog 8, za. Proti vzdržani. Sprejet. Člen 6, odstavek 1, 43, predlog poročevalca za. Proti vzdržani. Sprejet. 42 pa Padopolu za proti vzdržani sprejet. Člen 6 odstavek 2, kompromis A, kdo je za proti vzdržani sprejet. Člen 6 odstavek 3, predlog 46, Benarab Atu za proti vzdržani sprejet. Člen 7 odstavek 1, uvodni del. 47. predlog poročevalca, kdo je za. Proti, vzdržani, sprejet. Člen 7 odstavek 1.b. Predlog 48, Papadopolo za, proti vzdržani sprejet. Predlog 49, Benarapa tu za, proti vzdržani sprejet. Uvodni del odstav, točke i e odstavka 1, predlog 50 za, proti vzdržani sprejet, predlog 11 je omaknen, predlog 51 za, proti vzdržanje sprejet, člen 7 o naslovu, 52. predlog, Bolon pa Padopulo, kdo je za, proti vzdržanje sprejet, predlog 12 je omaknen, člen 8 odstavek 1 v vodni del. 53. predlog sprejet. Člen 8 odstavek 1a. Predlog 13. Predlog za proti vzdržani sprejet. Kompromis B štirih skupin. Člen 10.1. Predlog 15. Bolon za proti vzdržani sprejet. Predlog 56. Benarab Atu za proti vzdržani sprejet. Predlog 16 za proti vzdržani sprejet. Predlog 57 za proti vzdržani sprejet. Kompromis C za proti vzdržani sprejet. Kompromis D štirih skupin za proti vzdržani sprejet odstavek 19 za proti vzdržani sprejet, predlog 60, ustni predlog imamo tu, nihče ne nasprotuje, glasujemo o predlogu 60 za proti vzdržani sprejet. Predlog spremembe 61 pa pa dopolu bolo za proti vzdržani sprejet. Predlog 20 za proti vzdržani sprejet proti vzdržani sprejet. Predlog 62 za proti vzdržani sprejet. Kompromis E štirih skupin, kdo je za proti vzdržani sprejet. Predlog 65 pa pa dopolub bolon za proti vzdržani sprejet. Predlog 66, pa podopolu za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 3. 25 za, proti vzdržani sprejet. Predlog 23 se popravlja predsednica. Predlog 67, Z ustnim predlogom spremembe skupine zelenih. Nihče temu ne nasprotuje. Glasujemo o spremenjenem predlogu. Za. Proti vzdržani sprejet. Predlog 68 poročevalca za. Proti vzdržani sprejet. Predlog 25 za. Proti vzdržani sprejet. Predlog 69 za. Proti vzdržani sprejet sprejet. Vodna izjava 2, predlog 26, imamo ustni predlog spremembe, nihče ne nasprotuje, glasujemo za, proti vzdržani, sprejet. Predlog 27, za, proti vzdržani, sprejet. Predlog 28, za, proti vzdržani, sprejet. Predlog 29, za, proti vzdržani, sprejet. Predlog 1, za, proti vzdržani sprejet. Predlog 30. Za, proti vzdržani sprejet. Predlog 31. Za, proti vzdržani sprejet. Predlog 32. Za, proti vzdržani sprejet. Predlog 2. Za, proti vzdržani sprejet proti vzdržani sprejet, 33 za proti vzdržani sprejet, predlog 3 je umaknjen, predlog 34 za proti vzdržani zavrnjen, predlog 35 McIntyre, kdo je za proti vzdržani sprejet glasujemo o celotnem mnenju. Ste vsi glasovali, konec glasovanja. 36 za, 2 proti, 4 vzdržani glasovi. Čestitke poročevalcu. Smo pri ustnem vprašanju o vplivu vrčevalnih politik na življenske pogoje invalidov. Predlog ena za, proti vzdržani zavrnjen. Predlog dve za, proti vzdržani sprejet. Kompromis B za, proti vzdržani sprejet. Odstavek 1, kompromis D štirih skupin za proti vzdržani. Sprejet. Kompromis C za proti vzdržani. Sprejet. Glasujemo o celotnem besedilu, glasujemo elektronsko. Konec glasovanja. 39 za, 2 proti, 1 zdržan glas. Usno vprašanje bo torej predstavljeno na plenarnem zasedanju. Računam, da se bodo skupine prijavili k besedi. Sedaj smo pri točki 36. osnutek mnenja imamo pred seboj, avtor je Tomas Mann, gre pa za dostop do trga storitev zemljske oskrbe na letališčih Unije in razveljavitev direktive sveta 96 skozi 67. Še enkrat moramo glasovati o tem mnenju, kajti prvotno poročilo, na katerega se je nanašalo naše mnenje, je bilo vrnjeno nazaj v pristojni odbor. Na zadnjem plenarnem zasedanju zato naš pripravljalec mnenja samo potrdimo mnenje, ki smo ga že sprejeli 18. septembra 2012 brez sprememb. Predlagam torej, da glasujemo o celotnem mnenju, kot smo ga že sprejeli 18. septembra. Glasujte, prosim, elektronsko. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 36 glasov za, 7 proti, nihče se ni vzdržal glasovanja. S tem je naše mnenje kot smo ga sprejeli, še enkrat potrjeno. Glasovanje je s tem zaključeno. Smo pri točki 37. Osnutek poročila kolegice Lambert o dostopu do zdravstvene oskrbe za ranljive skupine. Gospa poročevalka, beseda je vaša vsi, ki želite zapustiti dvorano, pa to storite tiho. Uh, uh, Hvala lepa. Številni poslanci so bili tudi na predstavitvi pred nekaj tedni. To je bil uvod v to poročilo prezentacija oziroma predstavitev je bila zelo uspešna, sodelovalo je veliko organizacij, ki se ukvarjajo z storitvami oskrbe na najrazličnejših področji in eh, dobro so prikazali trenutne razmere. Zavedam se, da mojemu poročilu manjka kar nekaj točk, ampak to je zato, ker sem imela na voljo samo 6000 znakov. Pravzaprav gre šele za začetek dela. Prav gotovo bodo kolegi želeli dodati kar nekaj točk. Gre za dostop do oskrbe in dostop za ranljive skupine. Ne gre za splošna vprašanja revščine ali drugih vidikov, o katerih smo pripravljali že številna poročila, ki se teh področji dotikajo. Eh, v drugem poročilu smo se ogledali vprašanje socialnih stanovanj, potem imamo tudi ustna vprašanja v zvezi z eh, invalidi. V glavnem, jaz se bom omejila na dostop do oskrbe. Dostop do zdravstvene oskrbe je zelo pomemben za naš odbor. Glavno pristojnost za to ima seveda odbor Envi, tako da smo morali biti tukaj nekoliko previdni pri ubeseditvi. Osredotočila sem se na tista področja, s katerimi se lahko ukvarja tudi naš odbor. Nisem želela posegati v pristojnosti odbora za okolje in javno zdravje. Gre za vprašanja dostopa do zdravstvene oskrbe, dostopa do tega invalidov, starejših ljudi in pa otrok, za katere skrbijo lokalni organi ali drugi organi. To je bilo omenjeno tudi v predlogu za priporočilo, ki ga bo pripravila komisija. Eh, govorim o vedno večjih stroških za dostop do zdravstvenega oskrbe, za, do zdravstvene skrbe, ne glede na to, ali gre za storitve za starejše ljudi, za pridobivanje receptov in tako naprej. Do velikih sprememb prihaja tudi pri socialni podpori. Dostop do te je vedno bolj omejen. Uh, In v predstavitvi smo govorili tudi o ljudeh, ki izgubijo pravico do zdravstvene oskrbi, oskrbe potem, ko so že nekaj časa brezposelni. To se mi zdi zelo stroga kazen za nekoga, ki pač ne more najti dela. Potem uh, ukvarjamo se tudi z vprašanji čezmejnih storitev. Tudi tukaj veliko ljudi ostane ob strani, se za ta vprašanja ni poskrbljeno. Številne države si prizadeva za to, da bi vključile ljudi za posebnimi potrebami ali invalide v eh, delo skupnosti, ampak eh, tudi ta prizadevanja so bila v zadnjem času omejena, čeprav se to ne bi smelo zgoditi. Potem govorim tudi o drugih omejitvah, naprimer o stigmah, ki so povezane z določenimi zdravstvenimi stani ali um, stanji mentalnega zdravja, v zvezi s tem je povezanih tudi števil, eh, veliko primerov sovraštva. Eh, potem v času krize tudi ne smemo pozabiti na pomen kakovosti delovnih pogojev za ljudi, ki delajo v zdravstveni oskrbi. Eh, to spet povzroča probleme, če nimamo ljudi, ki so ustrezno izposobljeni, če oseba nimamo dovolj, če pogoji dela niso ustrezni in tako naprej. Potem navezujem se tudi na to, kar je včeraj povedal komisar Andor o dogoročnih stroških neukrepanja in tega, da ne poskrbimo za preprečitev že ob, zgodni, ob zgodnem pojavu problema. Ob uh, spremembah ugotavljam tudi, da nam manjka ocen učinka teh sprememb. Moramo se vprašati, kako je za sredstvi. Tukaj je odbor jasno podal svoje stališče. Želimo da moramo si ogledati širšo sliko socialnih stroškov, ne pa samo BDP, še zlasti sedaj v času krize. Potem eh, tudi inovacije sedaj marsikje trpijo, čeprav so marsikje dokazale, da lahko poskrbijo za cenejše socialne storitve, ampak vseeno države tukaj ne želijo podpirati novih idej, ampak so šle pravzaprav korak nazaj. In to ni v skladu z našimi prizadevanji na področju socialnih inovacij. Jasno smo povedali, da želimo, da se te razvijajo. Vedno več je izključevanja, vedno več je pritiskov na skrbnike, na celi vrsti področji. Potem, kar se tiče mojih predlogov, zavedam se, da so ti predlogi skromni, pripričana sem, da bodo kolegi želeli tukaj unesti nove ideje. Seveda se moramo vprašati, kako lahko to vključimo v nacionalne programe reform. Tudi o tem je včeraj spregovoril komisar. Odbor je glede tega jasen, socialna dimenzija mora biti tukaj upoštevana tudi pri nacionalnih programih reform. Treba si ogledati ocene učinka in zagotoviti, da programi iz držav članic ne bodo spodkopavali osnovnih standardov, ki se nam zdijo pomembni za socialno vključenost. To je pomembno za samo dostojanstvo posameznikov. Obstaja tudi vprašanje o zvezi z eh, koordinacijo socialnih sistemov v državah članicah, kako lahko to povežemo z direktivo o prebivanju in tako naprej. Tudi, ko gre za socialne inovacije, moramo zagotoviti, da bodo te zagotovile bolj kakovostno zdravstveno oskrbo, ne pa samo cenejšo. Sredstva, ki so na razpolago za ranljive skupine, mora jo biti dejansko porabljena. Številna sredstva ostanejo neporabljena v programih, potem moramo ohraniti tudi podporne ukrepe za prostovoljce in eh, delavce v zdravstveni oskrbi. Potrebujemo socialne partnerje in razviti moramo ustrezen socialni dialog za predstavniki sektorja zdravstvene oskrbe. To so samo osnovni predlogi, prav gotovo bodo imeli kolegi eh, še dodatne ideje. Veselim vse teh idej in upam, da bomo na koncu lahko ponudili vsem nekaj koristnega. Hvala. Merci beaucoup. Eh, najlepša hvala. Sipal na to Harkin. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich muss im Grunde. Hvala lepa. Tukaj ni treba veliko dodajati. Jean Lambert je predložila dobro poročilo ki dobro opisuje celotno problematiko. Podarja, kako pomemben je dostop do zdravstvene oskrbe, do zdravstvenih storitev. Jasno je opozorila na to, da je to pomembno tudi v luči stroškovnih analiz in to je pomembno tudi, ko govorimo o invalidih, Tukaj je pomembno vprašanje integracije, vključevanja. V naših državah članicah si moramo natančno ogledati, katere skupine prebivalstva so tukaj najbolj prizadete. Deloma doživljamo to, da celo eh, tisti, ki imajo delo, nimajo dostopa do določenih storitev, saj si jih preprosto ne morejo privoščiti. Tukaj moramo najti ustrezne rešitve za odpravo tega problema. Velik problem predstavlja tudi vprašanje čezmejnega financiranja zdravstvenih storitev. Pogosto v izvorni državi obstaja neka možnost zavarovanja, ampak težko je te storitve ponuditi tudi um, na čezmejni način. Tukaj obstaja potreba po ukrepanju in prepričana sem, da bomo skupaj z Jean Lambert uspeli pripraviti dobro poročilo. Um, Harkin, eh. Gospa Harkin, potem gospod Becker. Hvala lepa. Jean je rekla, da bomo verjetno imeli veliko za dodati k temu poročilu, ampak. Eh, Sama mislim drugače, mislim, da je dokument že zelo obsežen. Zahvaljujem se, Džin, za, za poročilo. Imam samo nekaj vprašanj in uh, misli, prav gotovo Džin Lambert podpiram, ko govori o, o tem, da smo sprejeli zaveze v okviru Konvencije Združenih narodov o, pravic, invalid, o pravicah invalidnih oseb. To je postalo tudi del Lizbonske pogodbe, ampak vseeno teh zavez ne izpolnjujemo. Uh, Enako velja za vprašanja socialne varnosti. Džin sprašujem v zvezi z priporočilom 17 in pa v uvodni izjavi govori o napetostih, ki se pojavljata zaradi dveh različnih uh, kosov zakonodaje, uredbe in pa direktive. Um, morda lahko Džin bolj jasno pove, kaj so ta trenja med direktivo 883/2004 in pa 2004/38ES. E potem govori tudi o težavah, s katerimi se soočajo osnovne organizacije. To se mi zdi šokantno in zanima me, če ima kaj več informacij o tem. Potem je tudi podpiram pri ideji, da je treba podpreti skrbnike uh, za družine in pa sektor prostovoljstva, kajti to je sedaj uh, v številnih primerjih edina varnostna mreža, ki obstaja. Priporočila se mi zdijo odlična. Potrebujemo socialno razsežnost uh, strategiji za leto 2020 in vlade morajo sprejeti pod cilje za znižanje stopnja revščine za ranljive skupine. Ehm, številke včasih eh, skrivajo pravo resnico. Če bi imeli pod cilje, bi bolj lahko, bolj lahko prepoznali vpliv krize na najbolj ranljive skupine. V odboru smo večkrat ehm, poudarili, da potrebujemo socialno spremljanje držav, ki so v programih, eh, ki so v programih reševanja. Gospod Bekar, drugih pa potem ni več na seznamu. Hvala lepa. Zahvaljujem se poročevalki. Osnutek je zelo strokoven. Naj uh, izpostavim samo nekatere vidike, kjer bom morda vložil določene predloge sprememb, ampak deloma je to že vsebovano v poročilu. Najprej, resnično se moramo osredotočiti na ranljive skupine. Ne na vse teme, ki so tukaj omenjene, gre za eh, povezavo le teh z randljivimi skupinami. Potem eh, tudi vprašanje neformalne oskrbe, recimo v krogu družine, tudi tega vprašanja se moramo zavedati. Tukaj treba preveriti, ali smo naredili vse za to, da bi kar najbolj razbremenili takšne oblike oskrbe. Potem treba zagotoviti kakovost takšnih storitev in moramo se vprašati tudi, kako je z dolgoročno oskrbo, tudi to je treba upoštevati. Ehm, sicer pa pričakujem, da bomo na koncu dobili uh, odlično poročilo in Gina Embert se zahvaljujem. Ja, Je morda z nami tudi kdo od komisije? Komisija ne želi besede, dobro. Gospa Lambert. Thank you thank you. Hvala lepa vsem kolegom za pozitivne komentarje.

ko gre za monizacijo. oziroma za cepljenje. Treba je prispevati k stroškom teh osnovnih cepljen, kajti tudi to že postaja zelo omejeno in to je šokantno in ni v skladu z celo vrsto ciljev, ki jih imamo v Evropski uniji, ko gre za cepljenje kar se tiče tren med direktivo in uredbo. Na eni strani gre za čezmejno socialno varnost in pa dolgoročne, dolgoročno pravico do prebivanja. Gre za vprašanje, kdaj nekdo postane upravičen do določenih uh, storitev, uh, po eni strani uh, imaš uh, pri direktivi o čezmejni zdravstveni oskrbi pravico do tega, zaradi mm, uredbe o prebivanju pa ne, tukaj prihaja do tren. To je prav gotovo eno izmed vprašanj, ki ga bo treba rešiti. O tem govorimo tudi v okviru mm, leta evropskih državljanov. Potem uh, tudi socialno spremljanje, nadzorovanje, veselim se predlogov sprememb v zvezi s tem. Prav gotovo bomo na koncu dobili konstruktivno poročilo. Hvala lepa še enkrat vsem kolegom za pripombe. Euh, Dobro. Rok za vložitev predlogov sprememb je 28. februar do 12. 20 in 21. marca bomo predloge sprememb obravnavali, 29. maja bomo o tem glasovali, 30. maja glasovanje na sestanku odbora, morda tudi še glasovanje o tem, julija bomo o tem glasovali na plenarnem zasedanju. Sedaj pa točka 19, ki bi jo včeraj morali obravnavati. Gre pa za prvo izmenjavo mnen o poročilu gospe Jazlovjetski. Gre pa za direktivo oziroma za izvrševanje direktive 96 skozi 71 o napotitvi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 opravičujem se, da sem zaprosila za spremembo dnevnega reda za obravnavo moje točke. Najprej naj se zahvalim kolegom, ki so vložili predloge sprememb in predlogo direktive. Predlogov sprememb je bilo več kot 800, kar kaže na to, da ta tema kolege izredno zanima. Številni izmed predlogov sprememb imajo obliko dokumenta, ko bomo pripravljali kompromise, ne smemo pozabiti na ravnoteže med napotenimi delavci in določb iz uredb, ki podjetjem omogočajo, da delavce nekam napotijo. Pri pripravi kompromisov bom morala zagotoviti, da ne bo prišlo do pravne zmede. To smo podarili že večkrat v tem odboru in pa med poročevalci v senci. Ta direktiva naj bi izboljšala izvajanje obstoječe direktive 96-71 o napotenih delavcih kot del zakonodajo o storitvah. Treba je vključiti določene zelo pregledne določbe, ki ne bodo v naskrižju z že obstoječimi. Vse skupine se strinjajo, da je prednostna naloga ta, da okrepimo zaščito napotenih delavcev. Končno besedilo bo prav gotovo dobro ravnoteženo in bo predstavljalo dobro osnovo za pogajanja s svetom. Ne smemo pozabiti na to, da bomo samo z razumnimi stališči uspeli doseči kompromise z našim sozakonodajalcem. Sicer bi lahko bil celoten projekt blokiran in to bi bilo slabo za napotene delavce, kajti s tem se izvajanje obstoječe zakonodaje ne bi izboljšalo. Preden eh, spregovorim o predlogih sprememb, bi želela povdariti, da sem upoštevala določene prednostne naloge, ko sem poročilo pripravljala. Najprej sem želela zagotoviti da bi ukrepi ostali dobro uravnoteženi, da bi služili zaščiti napotenih delavcev. Prav tako menim, da je treba izboljšati dostop do informacij o delovnih pogojih. Tretji sem želela podariti potrebo po harmonizaciji, definiciji, potem uh, izboljšanje dostopa do informacij in pa izboljšanje sodelovanja med državami članicami, zato da bi lahko izboljšali zaščito napotenih delavcev. O tem smo spregovorili na številnih eh, sestankih z udeleženimi stranmi. Kar se tiče predlogov spremembi, začela z tistimi, z tistim, ki obravnava enakopravno obravnavo napotenih delavcev in tistih, ki izvaja svoje delo na licu mesta. V direktivi 96 skozi 71 je govora o tem, da mora veljati delovni pogoji države gostiteljice. In samo če so ti drugačni od pogojev v izvorni državi. V predlogih sprememb 221, 222 in 227 smo želeli preprečiti slabšanje pogojev napotenih delavcev. To je pomembno zlasti v času krize. Pogosto napoteni delavci obstajajo v gospodarskih sektorjih, kjer, obstaje, kjer eh, pom, prihaja do pomankanja določenih eh, pogojev, strokovnih pogojev. do 70 odstotkov napotenih delavcev prihaja od, iz zahodnih držav, 20 eh, tisoč iz eh, Francije in 180 tisoč iz Nemčije, na primer. Že večkrat sem povdarila, da bi bilo treba izboljšati dostop do informacij za delodajalce in delojemalce. To je ena izmed To je eden izmed ključnih elementov te direktive. Vesela sem, da je ta predlog promimbe dobil široko podporo poslancev in drugih udeleženih strani. Nujno zagotoviti dostop do enega vira informacij, zato smo imeli predlog ene same spletne strani. Če bi imeli samo en takšen vir informacij, bi se s tem lažje izognili raznim zavajujočim informacijam. Tudi nacionalne informacije morajo biti zelo pomembne. Torej, nacionalna spletna stran ne izključuje tega, da bi v federalnih državah vključili tudi povezave na različne regije in pa dežele. Ampak vse skupaj bi uravnavala država. Potem tudi uh, jeziki, v katerih naj bi bili opisani delovni pogoji. Nadja Hirš je je vložila nekaj predlogov sprememb v zvezi s tem v 431. Eh, Potem tudi v predlogih sprememb 442 in pa 443 je govora o tem. Tukaj treba najti ustrezno rešitev, tudi ko gre za jezike. Potem tudi ideja o informacijskih centrih za delavce je bila podana v predlogi sprememb, Juta Štajn je to predlagala in pa Kastler. 457, 58 in pa 460. To je tudi v skladu z mojim predlogom spremembe in uh, imela sem priložnost uh, stopiti v stik z napotenimi delavci torej, in pa z ljudmi, ki delajo v takšnih informacijskih centrih. direktiva ne sme držav članic zavezati naj takšne centre ustanovijo v vsaki državi. Gre samo za zelo specializirane sektore, kot so, je na primer IKT. In če bi države članice zavezali, naj, ima, naj imajo takšno informacijsko središče, potem bi to za njih pomenilo tudi veliko finančno obremenitev. Delavci morajo biti obveščeni o obdobju, ko bodo nadomestni delavci. Delodajalci morajo dati tudi informacije o delovnih pogojih in upam, da bo moj predlog spremembe 456, ki govori o tem, dobil podporo. V tretjem členu se ukvarjam z primerom, če organizacija, ki pošilja napotene delavce, izvaja tudi določene druge aktivnosti v izvorni državi. Lahko bi imeli sezname nezavezujoče narave, odprte ali zaprte. Modifikacije list zavrtih v tem. Vse spremembe tega člena. Mora biti sprejet te z veliko mero previdnosti. Neprimerna obeseditev bi lahko privedla do tega, da bi bilo na potenje delavcev celo prepovedano, ker niso izpolnjeni določeni pogoji. Prav tako se moramo bojevati proti tistim operaterjem, ki ne spoštujejo zakona. Ne smemo pa sprejemati omejujočih kriterijev ali neustrezno formuliranih pogojev, ne moremo dovoliti, da bi to določenim agencijam preprečilo, da na poti delavcev. To je omenjeno v tretjem členu, v predlogih spremem 393, 401 in 402. Eh, Ne vem, če so tukaj spolnjeni vsi pravni pogoji. Zato sem predlagala, da bi izvorne države, ki pogoje sprejemajo, dale na razpolago vse potrebne informacije. To je zapisano v predlogu spremembe 99. Leta 96 je bil definiran obseg pravic za napotene delavce. V zvezi s tem moramo pripraviti dobro zakonodajo in ne smemo spreminjati načel iz direktive 96 skozi 71. Ampak ta direktiva ne narekuje tega, da bi napoteni delavci morali dobiti prevoz, namestitev in pa obroke v času njihove napotitve. Delodajalci je tisti, ki mora poskrbeti za stroške namestitve in prevoza delavcev. Če pa je to lahko del minimalne plače, je pa eh, torej, o tem odloča izvorna država. V direktivi iz eh, leta 96 so bile določene, so bile določene osnovne pravice in ne smemo se strinjati z predlogi sprememb, ki sedaj kršijo te pravice, naprimer 397. Tudi deveti člen je zelo občutljiv, govori o možnostih nadzora nad napotenimi delavci. Tukaj podpiram stališče Evropske komisije, ta seznam mora biti dokončen. Tukaj treba pojasniti razliko med nadzornimi ukrepi in inšpekcijami. Torej med členom 9 in 11. Ne smemo omejevati števila inšpekcij, govorimo samo o tem, kaj zahtevamo od agencije v času inšpekcije in pa v času napotitve. To razliko je treba poznati. Mislim, da bi morali v, pri členu 6, pri členu 9 imeti zaključen se znam, ne strinjam pa se z omejevanjem inšpekcij. Vse skupaj mora biti pregledno, končni cilj pa mora biti ta, da zagotovimo varnost in zaščito napotenih delavcev. V pogajanjih sem slišal argumente, čez da bo dokončen seznam ustvaril takšno situacijo, ko bodo nove agencije se skušale tem določbam direktive izogniti. Ne morem se s tem strinjati nova, torej nezanesljiva agencija bi se prav gotovo želela izogniti takšnim pravilom. Zanesljiva agencija pa bo prav gotovo to, te zakone spoštovala in si bo ogledala vsa pravila, preden bo sprejela kakršnokoli odločitev. Predpostavljati moramo, da bodo agencije delale na pravičen način. Poskrbeti moramo tudi za to, da ne bomo ustvarjali novih administrativnih bremen, ki bi obremenevala eh, gospodarstvo. Direktiva zadeva tudi majhna in srednja podjetja. za katera bo seznam iz 9. člena najtežje izvedljiv. Eh, direktiva govori tudi o državah, kjer je število napotenih delavcev zelo majhno. Zato moramo upoštevati različne situacije v posameznih državah članicah. V takšnem primeru bi določbe bile neskladne z načelom, sorazmer, eh, načelom sorazmernosti. Zato je težko sprejeti predloge spremem pod 504 do 534, ko bi vsi nadzorni ukrepi postali zavezujoči za vse države članice Evropske unije. Sedaj pa najbolj sporen člen v direktivi, to je 12. člen o solidarnosti. Nisem proti temu pravnemu inštrumentu cenim ta inštrument, če deluje učinkovito. Nažalost, v osmih od 27 državah članicah, kjer obstaja solidarnostna odgovornost, samo polovica držav spoštuje načelo, da del stroško povrnejo ponudnikom storitev. Predlogi sprem tukaj ne bi dosegli svojega namena. Načelo solidarnostne odgovornosti ne bo zakotovljeno za tiste napotene delavce, ki so žrtve goljofije strani ponudnikov storitev in delodajalcev. Če je, je namen 12. člena ta, da zaščiti napotene delavce, bo zaščitil napotene delavce, ne pa navideznih napotenih delavcev. Načelo solidarnostne odgovornosti v povezavi z podjetji, ki napotijo delavce v državo, kjer ta sistem ni zagotovljen, to je nesorazmerno in lahko ima negativne učinke. Podjetje, ki je prejelo storitev, potem mora izbirati med domačim in tujim ponudnikom storitev in tako bi takšno podjetje prav gotovo izbralo ponudnika storitev iz lasne države članice. Evropska komisija zato predlaga nek zaščitni mehanizem oziroma nekaj, kar bi imelo protekcionistične učinke in to bi kršilo načela enotnega trga ter bi omejilo možnosti na napotitve delavcev. Zato potrebujemo dodatne ukrepe za zaščito napotenih delavcev. Po drugi strani pa morajo države članice izbrati način teh ukrepov. Solidarnostna odgovornost je tako lahko prilagojena nacionalnim razmeram, nacionalni realnosti. Plus je treba ogledati predloga sprememb Nadje Hirš in pa Filja Bunjana. 711 in predlog spremembe 704 Bunjan. Podobno velja za predloge sprememb členu 11, 690, 92 in 93. Treba je izboljšati sodelovanje med posameznimi državnimi institucijami in uvesti sankcije proti tistim, ki kršijo zakon. Pri obravnavi predlogu sprememb bom skušala biti kar najbolj natančna. Po drugi strani pa moram poudariti pomen eh, sodelovanja Samo na ta način lahko okrepimo varnost napotenih delavcev. Samo na ta način bodo ti imeli koristi od naših določb. Tomas Mann je tukaj podal zanimive predloge v 462, 72 in 404, podarjena je potreba po okrepljenem sodelovanju med uh, administrativnimi organi. Zahvaljujem se kolegom za sodelovanje in se zahvaljujem tistim, ki so delovali kot poročevalci v senci. Danes smo glasovali v IMKU. Čestitam članom tega odbora za ta rezultat. dokument, ki je bil sprejet, rezultat dolgih in težkih pogajanj in upam, da bodo kolegi podprli to poročilo. Obžalujem dejstvo, da se je odbor Juri odločil, da bo v svojem mnenju glasoval šele marca. Hvala lepa za vašo pozornost. Euh, Hvala lepa poročevalki za to izjemno dolgo predstavitev sicer je dosje pomemben, tako da ste v teh 20 minutah povedali veliko in to je bilo tudi koristno. Prosim pa ostale, da ne govorijo 20 minut. Na srečo imamo sicer samo dva. Tudi sama bi rada nekaj dodala. Poročevalka je že čestitala poročevalcem v senci, ampak sodelovanje ki ga omenja, se je mislim, da šele začelo. Bom prebrala prijavljene k besedi, potem organiziramo razpravo. Hughes, Kristensen. Pignol, Emily Tyrinen, Elizabeth Schröter, Nadja Irš, Strizlevska in e. Foslovski, Ori. Še kdo? Gospa Bauer. Morda bom vrstni red nekoliko spremenila če smem. Bom sama nekoliko zmešala tole solato. Besedo najprej dobi Steven Hughes, potem Filip Benjon. Najlepša hvala, gospa predsednica. Zahvaljujem se poročevalki za uvod. Eh, nič čudnega ni, da je za to porabila 20 minut, ker eh, imamo 800 predlogov sprememb, zato imamo kar veliko gradiva. Rad bi se ji zahvalil za delo, ki ga je opravila pri členih, ki jih je predstavila in da je pripravljena na kompromisno besedilo pri členih štiri. Glede dostopa do informacij, glede urado za stike, tudi glede člena 6 pri medsebojni pomoči, člen 7 pri, eh, glede vloge držav članice, eh, člen 8 pri dopolnitelnih ukrepih in eh, deset pri, primernih, glede primernih sistemov. Torej, zelo dobro izhodišče za pomemben proces. Čeprav so to pomembna vprašanja, niso najbolj pomembna in tudi poročevalka je sama omenila člene, ki so ključnega pomena. Med njimi je člen ena o področju uporabe in vsebini direktive, člen 3, eh, kjer želimo preprečiti zlorabo in tudi eh, Za obitev zakonodaje imamo člen številka 9 o nacionalnih nadzornih ukrepih in vprašanjih, če želimo zaključiti odprt seznam glede tega, čeprav imamo tukaj zelo veliko različnih mnen in pa člen številka 12, kot je povedala tudi sama poročevalka, ki je ključno vprašanje pri tem predlogov, ko gre za skupno odgovornost, ko gre za podizvajalce. Pročvalka ima prav, da gre za težavna vprašanja, zelo komplicirana so, vendar pa se verjetno strinja tudi s tem, da čeprav ima posebno stališče glede nekaterih vprašanj. Imamo predloge sprememb iz drugih bližnjih skupin, ki so ravno tako um, dobri. Zato imamo zelo dober material za oblikovanje kompromisov pri najbolj spornih vprašanjih. Pročevalka je organizirala sejo pročevalcev v Senci, na kateri nisem bil, vendar smo se dopisovali. Zato bi rad videl, da bi začeli z najbolj spornimi vprašanji člen 1, 3, 9 in 12, da vidimo, če bi lahko strli najtrše orehe in potem videli, če bi lahko s tem sprostili nekatera najbolj sporna vprašanja. Torej, če si želimo držati časovnice v odboru, potem moramo se zelo potruditi za to, da bomo dosegli kompromis, da bomo potem lahko imeli trialog z irskim predsedstvom. Mislim, da bi bilo to vse za zdaj. Lahko bi še sam govoril 20 minut, če bi se spuščal v podrobnosti, vendar pa mislim, da za to ni pravi trenutek. Mislim, da je sedaj pravi čas za to, da se lotimo najtežjih spornih vprašanj, da vidimo, če lahko poiščemo rešitev. in tako bomo tudi pri drugih zadevah lažje našli dogovor. Hvala lepa. Nadja Hirš, potem Emilij Turnen. Najlepša hvala, gospa predsednica. Najprej bi se rada zahvalila poročevalki. Že veliko krat smo se srečali in videli smo, kako zelo se je trudila in verjetno, kako mislim, ne bo lahko, glede na to, da imamo zelo daljne sreče, imamo uh, kar nekaj vprašanj, ki se mi zdijo zelo pomembna, zato smo vložili tudi predloga spremen. Prvo področje je področje nadzora. To področje je zelo pomembno za Nemčijo, torej, da lahko še vedno izvajamo nadzor na takšen način, kot ga sedaj v tem trenutku. To je eh, vprašanje za nas ključnega pomena, potem tudi drugo vprašanje. In, eh, to so nacionalne spletne strani kot vir informacij. O tem smo že razpravljali ta teden. Za nas liberalce se nam zdi smiselno, da bi imeli takšno spletno stran, kjer bi lahko potrošnik oziroma iskalec oziroma zaposleni poiskal informacije, si pogledal, kaj lahko na kaj lahko računa, da ima določeno gotovost, da ve, da se lahko zanese na določena pravila in standarde Torej, pomembno je, da imamo torej, določeno središče, kjer lahko dobimo informacije. To je zelo pomembno za tiste, ki iščejo takšne informacije. Seveda je pomembno tudi, da lahko um, izdajamo brošure in tako dalje. To sploh ni izuzeto. Potem vprašanje glede eh, zaključenih in odprtih seznamov. Ta razprava v naši bližnji skupini še ni zaključena. Pri odprtem seznamu vidimo nevarnost, da bi nekatere države članice poljubno dodale um, zadeve na ta seznam in da bi potem to vplivalo in imelo posledice na trg dela. Zato smo, se bolj nagibamo za, za ključen seznam, da imamo gotovo, da dobimo primerljivost, da lahko podjetja vedo, po kakšnih pravilih delajo do določenih držav članica. Zato se nagibamo v to smer. Imamo tudi predloge sprememb glede tega zaključenega seznama, da bi k temu dodali še dodatne dokumente kaj ti po našem mnenju se, mi, se nam zdi, da komisija ni vključila na ta seznam vse potrebne dokumente pri členu 12. Tudi tukaj smo že razpravljali. Tudi v Nemčiji imamo že deljeno odgovornost, kar se nam zdi dobro, vemo pa, da to ne obstaja v vseh državah članicah. V tem smislu imamo tudi prek slovenskega številka 711 in tukaj predlagamo kompromis, da bi oblikovali cilj, da bi zagotovili, da se plača vse socialne prispevke, vendar pa se države članice same odločijo, kako bodo to plačale. Torej, da bi dosegli cilj ki je plačevanje socialnih prispevkov. Potem še zadnja točka, tudi vprašanje jezikov. Tudi tukaj smo ložili predrasponem 431. Če si pogledate, zakaj gre. Najhuje je za delojemalca, če ne razume, zakaj gre. Pomembno je torej, da imamo informacije v jeziku zaposlenega in v jeziku države, kjer dela in tudi v angleščini, ki je najbolj pogost jezik komunikacije. Kajti, če sem delojemalec in ne poznam svojih pravic zaradi tega, ker tega ne razumem, potem to ni prav. Zaradi tega se nam to zdi v naši bližnji skupini eno od ključnih vprašanj. Hvala. Mm, Emil... Emili Turunen. Potem gospa Škrljevska. Uh, Najlepša hvala. Naj vam poročam o glasovanju v IMKU, kjer sem bila pripravljalka mnenja, ravno kar smo imeli glasovanje in rada bi vam povedala, kakšen je bil izid. Elizabet Schröter pa potom, bo, to kasneje, bo potem kasneje predstavila naše stališče v odboru za zaposlovanje. Pogajanja so trajala zelo dolgo, zelo veliko časa smo si vzeli, zaradi tega, ker je to vprašanje zelo pomembno za notranji trg in tudi za zaupanje naših državljanov v notranji trg in da ta, bo ta spoštoval njihove pravice. Vzeli smo si veliko časa, izid eh, je bil zelo tesen, v odboru smo bili razklani in na koncu, kot privlaka mnenja, nisem mogla podpreti niti lastnega mnenja, kar je že velika škoda. Ne vem, bom zakaj. Veliko razočaranje je bilo, to moram povedati. Imeli smo kompromise pri vseh členih, razen pri členih 9 in 12. Verjetno se lahko od tega kaj naučimo, zaradi tega, ker lahko tudi tukaj pride do takšne situacije. Dosegli pa smo zanimiv kompromis pri členu številka 1, kjer gre za vsebino in eh, tam smo govorili o enaki obravnavi. Pri členu številka 3 smo dosegli kompromis pri odprtem seznamu. Je, tudi tukaj se nam zdi zelo pomembno, da ocenimo stanje na terenu, da ugotovimo, kdo je na potem delovcem, kdo ni. Potem imamo člen 5. Aha, pet je bil v redu. Pri šestem členu smo imeli eh, novo dopolnile, kjer smo. Eh, Eh, dopolnili, da moramo pritisniti na tiste države članice, ki ne sodelujejo, ki ne želijo sodelovati. Države članice morajo sodelovati, torej tukaj smo uvedli nekaj novega. Pri členu 18 smo ravno tako dosegli eh, dober kompromis, kjer naj bi imi bil Eh, Center za komunikacijo, to je bilo dobro. Sedaj pri ključnih vprašanjih za me kot prebralko mnenja. Naj vam povem, da pri členu 6.9 smo glasovali za odprt seznam in to je bila za me rdeča linija. Mislim, da je to to nemogoče, da bi na evropski ravni sprejeli zaključen seznam, kajti to nam ne dopušča nobene prožnosti na terenu in ravno to potrebujemo. Sama sem predlagala kot pripravljalka mnenja, da bi dejali dvoje. Torej, če imamo odprt seznam, mora biti ta sorazmeren, to moramo jasno povedati. Poleg tega pa mora ta seznam biti javno dostopen, to spada v transparentnost za podjetja, torej, da lahko podjetja preverijo, če pridemo v Nemčijo, smo morajo seznaniti z nadzornimi ukrepi, s katerimi se bojo soočali, torej, da možnost moramo imeti, da lahko dodamo nadzorne ukrepe, ne pa da moramo čakati na revizijo evropske zakonodaje. Zaradi tega nisem mogla podpreti mojega mnenja v imko. Večina je bila za zaključen seznam, zato moram to povedati. Zelo zanimivo je, da je v gradbenem sektorju prišlo do podpore za odprt seznam. In tudi včeraj smo prijeli pismo, kjer je pisalo, da je moj predlog uravnotežen kompromis. In to je, da je seznam sorazmeren, da je dostopen in ta rezultat se jim zdi sprejemljiv. Vendar pa je prišlo do ideološke blokade, kar zelo obžalujem. Člen 12. To je, gre za skupno odgovornost. To smo črtali v imku. To sem vedela že pred glasovanjem, tudi to je obžalovanje vredno, kajti to je ena od novosti v tej direktivi in rada bi se zahvalila komisiji, da so to uvedli. Mislim, da je to zelo dober korak naprej, gre za novo evropsko urodje, gre za dodano vrednost. To je seveda moj vidik, vendar pa smo to v inku črtali. In za konec lahko rečem, da premišljamo o tem, da bi omaknila svoje ime pri mnenju. To seveda lahko vedno storimo. Vendar pa še vedno upam, da ne glede na to, bomo pregledali tiste člene razen 9 in 12, kjer imamo dodano vrednost iz odbora IMKA, kjer smo uvedli nove ideje v direktivo. Upam, da bo se to vseeno uporabili. Upam pa, da bo ta odbor dosti bolj praktičen in manj ideološki, ko se bomo odločali o tem, kaj bi lahko delovalo v praksi, kajti ravno zato gre, moramo prisluhniti inšpektorjem in socialnim partnerjem. Mislim, da imajo zelo zanimive predloge. Ta odbor lahko pripravi zelo močen pravni okvir za napotene delavce. Tega nam ni uspelo, po mojem mnenju, v Imku. Najlepša hvala. Hvala lepa, gospa Strizlevska, potem gospod Kozlovski.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 mogoče nekateri poslanci predlagajo, oziroma menijo, da bi bilo to nezakonito, potem bi prišli do situacije, kjer veli, nekaj belgijskih podjetij, ki deluje v Nemčiji in Franciji, um, bo zelo trpela zaradi tega, ker ne bi mogli napotiti svojih delavcev zaradi omejenih števil pogodb. To pomeni, da ne bi bilo več mogoče izvesti velikega projekta z manjšim številom zaposlenih, zaradi tega, ker bi dobiček na prihodki iz tega projekta prekoračili mejo izvorne države. Mislim, da moramo te pogoje pregledati, preden se odločimo o členu številka 3. Strinjam se s poročevalko, ko gre za dostop do informacij in ne samo, ko gre za delovne pogoje, ampak tudi, ko gre za nadzorne ukrepe, ki se nanašajo na operater, operaterje napotenih delavcev. Torej, tudi, ko gre za. Eh, tuja podjetja, ki najemajo delavce, morajo te informacije biti dostopne. Rada bi se zahvalila pročevalki za predstavitev poročila in pomembno je, da je omenila tudi, da so podjetja odgovorna za to, da poskrbijo za hrano in za namestitev delavcev. Strinjam se s tem, da to izhaja že direktive 96. Vendar pa gre za vprašanje, če mora delodajalec eh, plačati za prevoz, namestitev in prehrano, je zadeva zakonodaje, nacionalne zakonodaje gre za odločitev predvsem države, ki sprejme napotene delavce. Upam, da bomo tukaj našli kompromis in da bomo sprejeli direktivo, ki bo zadovoljiva za vse. Ehm. Kozlovski, potem pa besedo dobi. Ne vem, bomo videli. Gospod Kozlovski, izvolite. Čonca, ja, ključitko, včeraj bi šel niž do artikulu. Najlepša hvala, gospa predsednica. Čisto kratek bom. Rad bi omenil člen številka 3 in strinjam se, da se moramo boriti proti nepravičnim delodajalcem, vendar pa ne smemo s tem kaznovati napotene, napotenih delavcev. In zaradi tega člena 3 ne bi smelo priti do tega, da bi prepovedali takšne vrste zaposlovanja. Države članice morajo sodelovati v skladu z Rimom 1, zato da bodo napoteni delavci resnično imeli koristi od nove direktive. To bi bilo dosti boljše, kot če bi upoštevali odprt seznam eh, člena 3. Gospa Šveter? Ja. Kaj se nam... Alo. Se ki? Sem? Ja. Okay. Ahoj. Mhm. Ja, vielen Dank. Um, ähm, viel... Najlepša hvala. Zahvaljujem se poročevalki za ta uvod, o čemer smo že razpravljali v prvih eh, pogajanjih. Skupaj smo se že usedli in preučili možnosti za kompromis. Strinjam se s tem, da potrebujemo jasno zakonodajo, ki bo tudi izvedljiva kar pomeni, da imamo odstavek o informacijah in da tam resnično določamo to področje in tako dalje. Torej, da jasno predstavimo eh, člene, ki spadajo skupaj in jih potem spravimo pod določen odstavek. To je zelo težka naloga tudi za poročevalko, da prepriča kolege, da člene porazdelimo po temah in da tako razdelimo tudi predloge sprememb. Upam, da bo prišlo do takšnih eh, doslednih eh, razvojev. Tudi sama se strinjam s tem, da bi začeli z osrednjimi členi in potem že tako zastavili določeno linijo za razpravo o drugih, bolj podrobnih členih. Strenjam se tudi s tem, ko pravite, da potrebujemo jasno zakonodajo, da bomo lahko potem lažje sprejeli kompromise. To je zelo pomembno, če ne nam ne bo uspelo. Gre za zelo komplicirano zadevo, že veliko sej smo že imeli na to temo vendar pa potrebujemo dobro zakonodajo. Strinjam se tudi stališčem poročevalke, da potrebujemo najboljše možne informacije za delojemalce in tudi za delodajalce. vendar pa dvomim, da bomo za to poskrbeli z eno samo spletno stranjo. Države članice morajo poskrbeti za to, da poišče najboljše možne rešitve. In mislim, da se moramo osredotočiti na najboljše možne rešitve. Spletna stran, centralna spletna stran je ena od možnih rešitev, vendar pa se je z prakse izkazalo, da to ni dovolj upam, da bomo to vprašanje razvili v to smer. Ne strinjam pa se s stališčem poročevalke glede tega, da morajo veljati pravila države izvora glede prevoza in namestitve. Gre predvsem za minimalno plačo, kaj se tam vključi in da to velja v državi, kjer, kamor so delavci napoteni. In mislim, da ne smemo tega spremeniti in da se moramo držati tega, da ne bomo tako posredno spreminjali že obstoječih direktiv z našimi predlogi spremembe. strinjam se s tem, da mora člen številka 9 ostati odprt. Zato vse ostalo bi bilo nerealistično. Strinjam se tudi s tem, da moramo uporabiti eh, tudi načela, kot so transparentna, so razmernost, odprtost in tako dalje in da to tudi uporabimo. Vendar pa, če ne bi upoštevali realnosti na terenu, potem smo popolnoma oddaljeni od realnosti. Zato moramo poiskati možnosti, da poiščemo rešitve in da inšpekcija ne bo omejujoča, vendar pa je to med seboj povezano. Če inšpekcija ne bo omejena, potem moramo poiskati druge alternative rešitve za, za situacijo na terenu. V Nemčiji smo našli že zelo veliko dobrih eh, rešitev in Nemčija ni država, kjer ne bi imeli takšnih primerov. Imamo jih ogromno in jaz prihajam iz vzhoda Nemčije, kjer imamo ogromno takšnih podjetij v storitvenem sektorju. Več kot polovica ni nemških podjetij. Mi zelo dobro sodelujemo z njimi in tudi tisti, ki pri nas eh, živijo, tudi zelo dobro delujejo znotraj teh pravil. Torej, odgovornost je deljena, torej države izvora in pa eh, držav, ciljne države. Torej, mi moramo doseči, da lahko v Nemčiji ohranimo ta sistem, ki se je izkazal za dobrega. To so najpomembnejša vprašanja v tej direktivi. O tem bomo še razpravljali skupaj s poročevalci v senci in eh, menim, da bi bilo dobro, da v odboru pogledamo, kako bi lahko organizirali časovnico, da bi dobili čim boljši rezultat. Mogoče bi celo potrebovali več časa, kot smo ga predvideli na začetku. Gospod Öri, potem je Dietbauer. Sem se pa najavil, da ko so nam fogok, možete šokat besedni mer. Najlepša hvala, gospa predsednica. Zelo kratek bom, zaradi tega, ker eh, so kolegi že predstavili tiste zadeve, ki sem želel tudi sam predstaviti. Glede člena 9 imam veliko spoštovanja do gospe Turunen, vendar pa mislim, da se glede tega ne strinjam z njo mislim, da ne gre za ideološko razpravo, ki bi jo vodili v Imku in Imko se na koncu odločil za zaprt seznam in to pozdravljam. Imamo zelo veliko izkušenj na tem področju, ki izhaja iz, lastnih, iz prejšnjih let, iz prejšnjih. Eh, mesecev, veliko smo se že potrudili za nova pravila, za nove zahteve in eh, zadeva je zelo težka za tiste, ki prihajajo z druge države, ki upravljajo delo kot napoteni delavci v drugi državi. To lahko seveda zakomplicimo, vendar pa imamo enoten trg v eh, Evropski uniji in to moramo izkoristiti. Govorili smo o mobilnosti, o enotnem trgu, ustvarjanju delovnih mest. Zato mislimo, da je to pozitivno, zato ne bi smeli sprožiti pravne negotovosti. Zaradi tega, ker nekatere države zaradi političnih razlogov potem čisto naključno uvajajo nove zahteve in pravila. Zato mislim, da bi z zaključenim seznamom dobili več pravne gotovosti in to potrebujemo. Govorili smo o enotnem trgu, mislim, da je pomembno, da imamo harmonizirana pravila v celotni Evropski uniji, vendar pa si lahko predstavljam obdobje, ki bi bilo prehodno, kjer bi počasi uvajali nadzorne ukrepe. To bi bil kompromis. Mogoče bi lahko imeli zaprt in zaključen seznam in potem bi vsako leto, vsake dve leti sprejeli delegiran akt ali s kakšno drugo, na kakšen drugačen način uvedli nove ukrepe. Če vidimo, da je nujno, da spremenimo seznam, lahko to potem storimo, vendar pa morajo pravila veljati za celo Evropsko unijo. To bi bilo smiselno za Evropsko unijo in za notranji trg in za logiko. Hvala lepa pa Edith Bauer, na tole Kristjansen. Pa sem kit megjegyzésem lenne. Najlepša hvala, imam nekaj pripomb. Najprej bi rada podala splošno pripombo. Pregledala sem predloge sprememb, poslušala sem razpravo in dobila sem vtis, da nekateri kolegi in velik del tega odbora gledal na direktivo napotenih delavcih, kot če bi obravnavali kaznivo dejanje ali pa kakšno sumljivo ravnanje. Zdi se mi, da je takšen naš pristop, vendar pa to ni prav pristop, to ni način za sprejemanje dobre zakonodaje. Ne gre namreč za to, mislim, da ne veste, zakaj v resnici gre. Imam pripombo v zvezi s členom številka 12 gre za zelo pomemben trenutek za celoten predlog. Imamo 50 strani predlogov sprememb, ki se nanašajo na ta člen. Polovica predlogov sprememb želi črtati celoten člen ali pa vsaj del člena, drugi del pa želi okrepiti ta člen. Gre za vprašanje skupne ali ločene odgovornosti in tudi pod izvajalce. Spektr je tukaj zelo širok, to moramo priznati. Naj vas opomnim, da smo že v prejšnjih primerjih Mm, razpravljali o tem vprašanju. In gre za zelo kompleksno zadevo. Nekatere države članice sploh nimajo tega načela v nacionalni zakonodaji. In če potem od njih zahtevamo, da tudi če govorimo o podizvajalci kakršnekole narave, morajo sprejeti odgovornost do glavnega prvotnega delodajalca, mislim, da bi to vplivalo na načelo, ki sem ga že omenila v moji izjavi. Gre za zelo sporno zadevo, vendar pa mislim, da bi v tem primeru morali natančno preučiti to zadevo si pogledati, kakšna je situacija prvotnega eh, delodajalca, ki nima nobenih namenov, da si pogleda račune pod izvajalca ali situacije tam. Zato mislim, da moramo biti zelo zmerni eh, glede tega in upam, da bomo na koncu dobili razumno rešitev. Hvala. Merci, Ole Hvala lepa. Ole Kristensen, potem Filip Benjun. Formand, og tak til eh, rapportøren for hendes gennemgang. Ja. Hvala lepa poročevalki za ta uvod. Moram reči, da sem sam nekoliko nervozen, če gre tu za vprašanje vzhod, zahod, sever, jug, tu gre potem kaj za ideološko vprašanje. Prisluhnil sem tudi zadnjim govornikom in eh, ta strah se je pri meni še ukrepil. Manjka nam boljše razumevanje te problematike, predvsem če gre za problematiko, ki se pojavlja v različnih državah. Mislim, da ne bi smeli ustvarjati novih ovir na notranjem trgu. Poskrbeti bi morali za to, da bi se stvari odvijale na pravilen način. Zelo pomembno je, da bi najprej pogledali, za kakšno direktivo gre. Ta direktiva naj bi zaščitila delodajalca, mu zagotovila dobre pogoje. Ne gre za direktivo ki naj bi goljufom dopustila, da se bolje znajdejo v različnih državah, ne glede na to, kam grajo. Evropska zakonodaja pomeni, da če gre nekdo delati iz ene države v drugo, mora delati pod enakimi pogoji, ne glede na to, kam gre. Zato vzpostavljamo takšne pogoje. Če teh pogojev ne bomo uveljavili, bomo v parlamentu soočeni z nočno moro in tega vprašanja nikoli ne bomo razrešili. Mislim pa, da bi bilo možno razrešiti vse te zapletene probleme. Govoriti je treba tudi o solidarni odgovornosti, o odprtem seznamu. Če bo seznam zaprt, potem bomo spodbujali goljufe, jim dajali prednost. Oni bodo samo iskali načine, kako zaubiti pravila sezname. Zato je zelo pomembno, da natančno predelimo tudi prednostne naloge in pomagamo vsem tistim, ki se zauzemajo za pravično konkurenčnost. Paziti je treba tudi na nova področja, da ne bi tu prihajalo do socialnega dumpinga, naprimer sektor prometa je eden od takšnih sektorjev, predvsem cestni, letalski promet to so področja, kjer bi morali storiti nekaj za to, da se stvari spremenijo. Če ne bo nekdo dokazal, da ima napotene delavce, potem bi ga morali seveda obravnavati skladno s pravili države, v kateri ima ta posameznik sedež. Mislim pa, da nam bo uspelo zauzeti skupno stališče tudi na tem področju, ker želimo zagotoviti ustrezen okvir tudi za vse delavce. V nasprotnem primeru državljani ne bodo zadovoljni. Hvala. Eh, Benjon potem manj. Eh, Hvala lepa. Sam bi svoje pripombe omejil na člena 11 in 12. Sam bi rad podprl poročevalko glede pristopa, ki ga je predstavila. Pravzaprav je tesno povezano s tem vprašanjem tudi dejstvo, da bo treba zagotoviti sodelovanje z državami članicami in njihovo podporo, kjerkoli je to pač možno in si to lahko privoščimo. Mislim pa, da nismo mi tisti, ki bi morali zauzeti nek doktrinološki pristop v eno ali drugo smer upoštevati je treba pravni okvir, kot je rekla tudi gospa Bauer. Pravzaprav smo dolžni napotenim delavcem predložiti nekaj, kar bo podprto v vseh državah članicah, ne pa da bodo države članice na novo pisale svojo zakonodajo. To ne bi bil pravi pristop. Spodbujati je treba sodelovanje. Zato v členu 12 predlagam v predlogih sprememb, ki sem jih predložil, da se vzamemo drugačen pristop, da državam članicam dopustimo, da zagotovijo same to solidarno odgovornost, ne pa da jim jo usiljujemo. Če bomo šli po tej poti, potem je seveda nujno, da pripravimo tudi alternativne ukrepe, da okrepimo ostale ukrepe, ki jih imamo na voljo. Načrt B moramo imeti, če že nimamo načrta A. Sam sem se dvostransko večkrat poglobljeno pogovarjal s komisarjem na to temo. Večina mojih predlogov sprememb, zlasti za 11 in 12, predlaga alternativne rešitve za solidarno in večkratno odgovornost. Ta pristop je konstruktiven. Poročevalka bo verjetno uspela predstaviti kompromisne predloge, ki bi jih lahko odločno podprli kot večina. Morda bomo pri nekaterih vprašanjih razdeljeni. Če se bo to zgodilo, se bo pač zgodilo, ampak vseeno bi lahko vsaj poizkusili. Glede ostalih zadev, ki sem jih slišal v razpravi, naprimer delovni pogoji, v kateri državi članici večina delovnih pogojev bi morala biti seveda opredeljena v državi, kjer delo dejansko poteka. Mislim pa, da bi si morali stvari nekoliko bolj pazljivo ogledati. Vprašanje je, kaj se zgodi, če ima neko podjetje sedež v drugi državi. Potem verjetno moramo ustrezno upoštevati pri podružnicah tudi to, katera pravila spoštuje matična pravna oseba. Omenjamo tudi možnost, da se doseže sporazum, mislim, da sedaj še ni pravi trenutek, da se skrijemo v bunkerje. Hvala lepa, Tomas Mann. Potem Rita Omanrojten. Hvala lepa. Popolnoma se strinjam z Olem Kristensenom obstaja tveganje, da bi rekli, gre za velike države proti malim ali vzhod proti zahodu, ehm, da torej ustvarjamo neke umetne razlike, ampak to sploh ni res, popolnoma prav imaš. Razumno želimo delati pod pogoji, ki bodo spremljivi za vse. Če rečemo, da so Nemci tisti, ki želijo nekaj preprečiti, potem to preprosto ni res. Če v gradbeništvu imamo preiskave, tja pridejo policija, carina, želimo vedeti, ali tam delajo zakoniti ali nezakoniti delavci, potem ni vprašanje, odkot prihajajo, ampak je vprašanje, ali imajo ustrezne dokumente. In potem moram seveda najprej znati jezik, moram vedeti, kaj v teh dokumentih piše, ne moram najprej poklicati prevajalca, to bi trajalo preveč časa in bi stalo preveč vse skupaj mora biti razumno. Potrebujemo takšna pravila, ko, bo odločala, ko bodo odločala načela iz izvorne države, ne pa obratno. Podjetniki, ki želijo izkoriščati, obstajajo v vseh državah, tudi v Nemčiji in uh, tudi, ko gre za delavce, ki so pripravljeni delati za majhno ceno, uh, uh, spet ni pomembno, odkot prihajajo. Tudi v Nemčiji imamo regije z višjimi in pa z nižjimi plačili. Potem še nekaj o zaključenem seznamu. To odpira vrata za vse tiste, ki želijo goljufati. ne moremo imeti uh, takšne zakonodaje, ki ne bo imela nič opraviti z realnostjo. Odprte se z nami niso namenjeni temu nadja, da bi podjetja ali države članice skušale kaj skrivati. Ne, če bi, se, če bi prišlo do novih eh, pojavov, potem bi te morali uvrstiti na seznam. Zato ta seznam ne more biti zaključen. Uh, potem bi samo odpirali vrata za goljofijo. To bi bilo slabše. Povsod imamo pravične delodajalce, ki pravično plačajo svoje delavce na vzhodu in na zahodu in samo to želimo spodbujati na enotnem trgu. Podpiram to, kar je povedala Elizabeth Schröter, opozorila na to, da je treba slediti pravilom države izvora tudi tukaj potrebujemo jasno ločnico med informacijami, ne samo za delavce, ampak tudi za delodajalce. Tudi oni morajo videti, zakaj se gre. Eden izmed mojih kolegov stanuje v čezmejni regiji, ki eh, vedno znova povdarja, da delavci tam sploh ne vedo, kakšne pravice imajo. In tako ne gre, jasna, jasna pravila potrebujemo. Potem mislim, da Eh, potrebujemo transparenco tako za delavce, kako tudi za delodajalce. To je pomembno. Eh, nihče seveda ne, želuje, ne želi tukaj voditi kakšnega ideološkega boja. Želimo samo, da eh, podpiramo tista podjetja, ki delajo legitimno in to lahko naredimo samo z jasnimi pravili, ko bodo ljudje vedeli, zakaj gre in potem bomo lahko tudi napredovali. Še nekaj, v sektorju gradbeništva. Imamo v Nemčiji zato tako močen nadzor, eh, torej ne, ne gre za to, da bi želeli onemogočiti delavcem, da dela v tem sektorju. Ne, želimo se boriti proti eh, nezakonitim delovcem, delu na črno. 667 milijonov na vsako leto stane uh, to, da zaposlujemo delavce na nezakonit način. Njim je treba zagotoviti ustrezne pogoje, ne glede na to, odkot prihajajo. Transparenco želimo. Če bomo zagotovili to, potem bomo lahko napred, napredovali. Želim si, da bi imeli, da bi razumeli, da gre za to, da moramo iskati skupna stališča, skupne linije, ne smemo dvigovati nekih starih konfliktov. Ampak to ni pravi prostor za to. Potrebujemo skupna, dobra določena pravila, delati moramo za dobro ljudi. Ehm, no, tukaj v odboru že dolgo sodelujemo med seboj in zato sem prepričan, da bomo našli dober kompromis. Pravotovo današnja razprava tudi pomemben menik pri tem. Točno tako se bomo lotili dela. Gospa Omen Reuten, potem dobi besedo tudi poročevalka. Hvala lepa, gospa predsednica. Leta 2006 smo pripravili poročilo o napotenih delavcih in o direktivi z tega področja. Gospa Šrter je bila takrat poročevalka. Sama sem bila takrat del pogajanj skupaj s Stevenom in ostalimi koordinatorji. Od takrat pa ugotavljamo, da je zaradi te direktive prišlo do lažjega pretoka oseb, kar je sicer dobro, ampak istočasno je prišlo tudi do zlorab. Zato bi morali najprej ugotoviti, kje so šle stvari narobe. Mislim, da ne bi smeli zagotavljati protekcionizma ampak vseeno bi morali najprej pogledati, kakšne težave se pojavljajo, kaj je treba najprej storiti. Mislim, da je to zelo pomembna direktiva. Zagotoviti je seveda treba prost pretok, ampak istočasno zagotoviti tudi strok nadzor in preprečiti zlorabe. Par stvari bi morali sicer ločiti med seboj. Ko govorimo o teh tematikah, členi, ki ste jih omenjali, so izjemno pomembni. Kar zadeva preprečevanje zlorabe, preprečevanje izogibanju pravil. Tu se pojavlja vprašanje, naj imamo odprti ali zaprti seznam. Zaprt seznam seveda ima svoje prednosti, odprt seznam pa se mi zdi, da bolj ustreza raznolikosti situacij, ki vladajo v državah članicah. Zato se mi zdi bolj primeren. Uh, Niti odprtega seznama seveda ne bi smeli zlorabljati, zato potrebujemo jasna pravila. Če želijo države članice uvesti dodatna pravila poleg seznama, potem morajo same opredeliti stvari vnaprej in jih tudi predstaviti Evropski komisiji. Evropska komisija je potem tista, ki bi opravila pregled, opravila priglasitve, zato bomo, ker verjamemo, te stvari vložili tudi predloge sprememb v tej smeri. To je prva pripomba. Druga pripomba. V preteklosti smo ugotavljali, da je bilo veliko lažno samozaposlenih oseb, zato bi morali imeti pravila tudi za reševanje teh problemov. Uložili smo kar nekaj predlogov sprememb v zvezi s tem. Na to zagotavljanje informacij. Veliko prostora je še za izboljšave na tem področju. Opredeliti je treba tudi vlogo inšpekcijskih pregledov. Predlog komisije s tem v zvezi je dokaj šipak. Sama bi podprla predlog, da se okrepijo inšpekcijski pregledi. Glede odgovornosti predsednica pa moram reči, da sem v določeni meri kritična do tega predloga. Kolega sta mi namreč poslala vprašanje v zvezi s tem. Sama sem prejela tudi nekaj odgovorov v zvezi z odgovornostjo. Sama poznam Danuto in je moja dobra prijateljica. Mislim, da bi lahko pripravili dober kompromisni predlog v zvezi s tem, kar sama predlaga. Če nam bo uspelo ljudi prepričati, da ne gre za protekcionizem, da je to nujno za dobro delovanje notranjega trga, potem mislim, da bo Danuta to podprla. Je pa res treba počakati na kompromisni predlog. Hvala lepa. Kompromisni predlogi bodo seveda odvisni od dobre volje vseh. Prav imate, da ustrajate na tem. Sama bi se dotaknila treh vidikov. Najprej bi se navezala na to, kar je Rija ravno kar rekla v zvezi z inšpekcijskimi pregledi. Kar nekaj predlogov sprememb smo vložili v zvezi s tem, kako naj se vzpostavi večje usklajevanje med inšpekcijskimi službami. Tisti, ki ste si ogledali področje gradbeništva v Evropski uniji, verjetno veste, da je to vprašanje kritičnega pomena. Nobena delovna inšpekcija v državi članici namreč nima na voljo ustreznih sredstev, ki bi izhajali iz nacionalne zakonodaje. To je pomankljivost, ki bi jo morali odpraviti, kajti na tem področju recimo Bobo Bob prihaja do sodobnega suženstva, kajti na tem področju se najbolj znižujejo delovske pravice. Delovna inšpekcija je torej zelo pomembna, preveriti je treba, ali na evropski ravni obstaja možnost, da storimo korak naprej. Potem se znam. Sama stvari zelo dobro razumem, strinjam se s kolegico Šrotr, Nihče ne želi sedaj odpirati vojne glede ideoloških prepričanj, dobrih, slabih in tako naprej. Mislim, da naš odbor vodi neko splošno načelo in sicer naša naloga je, da izboljšamo položaj delavcev. Temeljno načelo bi moralo biti, da je enakopravnost na delovnem področju enaka enakopravnosti pravic tu ne gre za neke zamisli v oblakih, temveč gre za stvari, ki jih je treba izvajati v praksi. Ko se bomo pogajali o direktivi še naprej, želimo, da se ta načela jasno zapišajo in da je treba spoštovati pravice delavcev in jih tudi vključiti v zagotavljanje pravic. To je treba na to povezati še z enim načelom, absolutno ključnega pomena za Evropsko unijo. Evropska unija na socialnem področju ni vedno imela velikega manevrskega prostora. Sicer se strinjamo, da morajo stvari napredovati, ampak bodimo iskreni, ko gre za socialna vprašanja, je razprava relativno skromna. Temeljno načelo pa se je vedno veljavljalo, nihče ga nikoli ni postavljal pod vprašaj, gre pa za določbo o nevračanju. Se pravi, da če ustrajamo na zaprtem seznamu, ko gre za pristojnosti nacionalnih delovnih inšpekcij, potem bomo kršili to načelo iz pogodbe, ki pravi, da ne smemo popuščati na socialnem področju in da se ne smemo vračati nazaj na staro stanje. Potem pa člen 12. Sama sicer nisem pod velikim utisom vseh teh predlogov sprememb za črtanje. Namreč tudi sama sem pri kakšnem poročilu prejela številne predloge sprememb, ki so zahtevali, da se nekaj črta, pa nam je vseeno v kompromisnih predlogih uspelo narediti nekaj dobrega. Ne smemo pozabiti na to in mislim, da je Edith Bauer to rekla, sedaj ni več v dvorani, nažalost, da na napotitev ne bi smeli gledati kot na neko sumljivo dejavnost. Vendar vas res pozivam, da si pogledate razmere na trgu dela obstaja precejšna zmeda glede tega, kdo je čr, delavec na črno in napoten delavec. Namreč obstaja miselnost, da je delavec na črno enak napotenemu delavcu, da je to eno in isto. Zato so tudi pravice napotenih delavcev omejene. Tu naj bi šlo za torej, sumljivo delovanje. To je razlog, zakaj bi, po mojem mnenju, morali razširiti ta seznam. Vem, da je komisija dobro razdelala stanje na gradbenem področju, ampak pogledajte si, kaj se dogaja na področju kmetijstva, na področju kmetijske in živilske dejavnosti. Tam se sumljivi primeri res zelo skokovito povečujejo, seveda tudi sektor prometa. Sama sicer upam, da nam bo uspelo najti sporazum in doseči dogovor, ampak v vsakem primeru je treba razširiti seznam, ko gre za solidarno odgovornost. Toliko glede tega z moje strani. Komisija, predvidevam, da se želite oglasiti, izvolite. Se upravičujem, ampak eh, čas za govor bom sedaj omejila, ko sem zaključila. Prosim, da ne presežete štirih ali petih minut. Yes, thank you very much. Hvala lepa. Bom skušal povedati stvari v dveh minutah. 833 predlogov sprememb je namreč ne mogoče obravnavati. Številne točke ste vsi spostavili. Najprej potreba po jasnih, natančnih pravilih, dobrih pravilih. To je bilo tudi v naših mislih, ko smo pripravljali prvotni predlog. Istočasno pa obstaja velika nevarnost. Instrument, ki ga imamo na voljo, je direktiva, ki sicer ne spreminja temeljne direktive tako da smo se znašli pred manjšim problemom. V prvotni direktivi, ko gre za nadomestitev stroškov namestitve in prehrane, imamo določbo 7.2, ki govori o tem in kar nekaj predlogov sprememb gre v nasprotno smer, s katero se potem temeljno spreminja člen 3.7. V prvotnem predlogu komisije smo omenjali obroke in namestitev, Skušali smo zauzeti bolj previdno vlogo, ki se odraža v členu 3 in v členu 11.5. Prosim vas, da ne skušate spreminjati temeljne direktive 96 skozi 71, zlasti ne pri tistih točkah, ki so problematične v praksi. Mi smo skušali v praksi stvari spremeniti, ne da bi spreminjali prvotno direktivo. Pri številnih predlogih sprememb najdemo specifične reference na člene iz prvotne direktive. Členi 3, 4 in 5 se pogosto omenjajo v predlogih sprememb. Pri prvotni direktivi člena 4 in 5 bolj nasplošno nalagate obveznosti, kar je problematično. Mi smo skušali te obveznosti bolj podrobno uh, opredeliti v izvedbeni direktivi, vendar če boste kot izhodišče uporabili vsa ta pojasnila, potem bi morali stvari izvajati na tak način, da se spoštuje relativno nejasna splošna pravila obveznostih iz prvotne direktive. Potem pa se boste znašli pred protislovnim rezultatom, kar nikakor ni naš namen. Kar nekaj predlogov sprememb se nanaša na konkretne člene, ki omenjajo možnosti za finančno podporo. Prvotni predlog smo oblikovali tako, da bi v členu 8 združili vse te zamisli. Morda bi kompromisne predloge lahko združili, če želite spremeniti člen 8. To bo najlažji izhod iz te zapletene razprave. Mislim, da se vsi strinjamo, da so temeljni razlogi, zakaj smo to napisali, zelo dobri in veljavni. Potem je tu še vprašanje razlikovanja med členoma 9 in 10 poročevalka sama je že povedala, da obstaja razlika člen 9 se nanaša na nacionalne kontrolne ukrepe, člen 10 pa na inšpekcijske preglede. Prisluhnil sem ne samo razpravi v tem odboru, temveč tudi razpravi v svetu, kjer so sodelovali države članice. Morda smo v prvotnem predlogu komisije določene stvari preveč najasno zapisali. Naš namen nikoli ni bil, da bi omejevali inšpekcijske preglede, istočasno pa nikoli v prvotnem predlogu nismo nameravali dopustiti, da se zastavljajo naknadna vprašanja ponudnikom storitev, če poteka inšpekcija oziroma da določeni dokumenti, ki potrjujejo, da podjetje lahko dejansko dela z azbestom, naprimer, niso predmet obravnave skladno s členom 9. Mislim, da bi te stvari morali pojasniti. Če vam bo to uspelo, bomo mi za. Nikakor nismo nameravali v prvotnem predlogu dopustiti teh možnosti na trgu. Najbolj sporni členi so že bili izpostavljeni, razprave bodo verjetno zapletene. Rešitev je treba najti. Mislim, da se vsi strinjamo, da direktivo potrebujemo, da je treba zagotoviti boljše spoštovanje pravic delavcev. Zato ne bi smeli samo sprejeti lepega besedila, ki se na koncu ne bo izvajal v praksi, praksi in ga nihče ne bo spoštoval. Sodelovati moramo konstruktivno s parlamentom, najti sprejemljive kompromisne rešitve za ta dva člena, ki sta izjemno sporna. Bila sta sporna tudi, ko smo mi podali predlog. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa poročevalka. Vem, da je bila razprava zelo dolga, ampak samo pet minut lahko dobite, zato da zaključite to razpravo. Pani predsednica, to bo zelo trudno od samega začetka. Gospa predsednica, zelo težko nalogo ste mi dali. Ta direktiva ni enostavna, direktiva niti najmanj. Sama bi rada omenila predlog, ki ga je predstavil gospod Hughes in sicer v zvezi s tem, da se zamenja vrstni red naših nalog. Mi smo začeli delati na posameznih členih, nekje na polovici poti ali še celo nekoliko dlje smo. Želim si, da bi z delom nadaljevali v isti smeri. Če se bomo sedaj oddaljili od tega zaporedja, bomo samo nesli zmedo in z delom bi morali začeti od začetka. Hvala gospodu Hughesu za predlog. 1, 3, 9, 10, 11 so res zapleteni členi. Ogromno truda bo treba vložiti, ogromno časa za razpravo o teh členih. Sama bom skušala storiti vse za to, da vam predstavim kompromisne predloge, zato da se čim hitreje začnemo ukvarjati tudi z njimi. Sama bom usporedno namreč delala na teh predlogih in na novih predlogih. Nadja, moram reči, da ko nasplošno govorim o socialnih partnerjih, imamo v mislih delavce in delodajalce, ampak zelo pogosto slišimo, da je nemška zakonodaja zelo dobra. Zakaj? Nemška zakonodaja je zelo pregledna. Uredbe so zelo jasne, celovite, poleg tega so zelo oprijemljive, zelo konkretne, če lahko rečem. Vsako podjetje, vsak akter se zato lahko brez težav pripravi tudi na razpis, naprimer. Če bi nam uspelo uvesti enake pogoje, zagotoviti jasne in pregledne določbe, ki bi bile vsem dobro poznane in ki bi stvari razjasnile za vse akterije, kako naj se prijavijo na razpise, bi verjetno zmanjšali število goljufivih akterjev. Hvala lepa, Emilij kjer si nam posredovala tudi informacije o tem, kako poteka delo v odboru IMKO. O tem se lahko še pogovarjamo, tudi o ustnih predlogih, o tem, kako bi lahko mi razrešili nekatera vprašanja v našem odboru. Gospa Škrdljevska, zagotovo se strinjam s tem, kako oceniti, ali je prišlo do obsežnih dejavnosti v prvotni državi. Mislim, da bodo mala in srednje velika podjetja zaradi tega imela velike težave pri sodelovanju v večjih projektih. Enako velja tudi za večja podjetja. Evalvacija oziroma presoja na potitve bo težko izvedljiva. Elizabet, nisem rekla, da želim omejiti ali zmanjšati inšpekcijske preglede. Sama se še kako zauzemam, tako kot vsi, za to, da se prepreči delovanje goljufivih operaterjev, nikakor ne želim omejiti, zmanjšati inšpekcijskih pregledov. Želim si, da bi informacije o morebitnih ukrepih bile pregledne. nepošteni goljofivi operaterji bodo v vsakem primeru našli pot, kako zaobiti zakon, tega nam verjetno ne bo uspelo znatno zmanjšati. Se pa strinjam, da bi morali izkoristiti vse možnosti, ki jih ponuja notranji trg. Zagotoviti je treba pravno varnost in zato moramo vse napore vložiti v to. Kolega Kristen se na ni več v dvorani, lahko pa povem, da se sama zelo zauzemam za solidarnostno načelo. Na različnih sestankih sicer slišim zelo raznoliko mnenje o napotenih delavcih iz zahodnih ali vzhodnih držav v Evropi. Sama sem seveda tu kot evropejka in tudi delujem v tej funkciji skušala bom pripraviti zakonodajni predlog, ki bi ustrezal vsem 27 državam članicam. Ne bom zagovarjala nobene ideologije. Tomas Mann je rekel, da v vseh državah najdemo dobre in slabe delodajalce, imamo poštene in nepoštene ljudi v vseh 27 državah, na kar ne bi smeli pozabiti. Verjetno se boste strinjali z mano, da je treba vsem dati možnost, da se seznanijo z dokumenti, ki so nujno potrebni za inšpekcijski pregled, ne glede, to, ne glede na to, ali gre za podjetje, ki napotuje delavce ali pa za podjetje, ki ima svoj sedež. Lahko prosim zaključite. Samo še par sekund. Strinjam se, da obstajajo različni standardi, da moramo biti odprti da je stanje v državah različno, države bi same morale izbrati možnosti, kako zagotoviti solidarno obravnavo. Rija, mislim, da nam bo uspelo pripraviti dobro zakonodajo. Čudovit stavek sem pripravila. Posredoval ga je Tomas Mann, ampak samo da ga najdem. Predlagal je, da si skupaj prizadevamo in da se izognemo vsem konfliktom in stereotipov. Na tak način bomo še naprej delali. Sama sem pripravljena prisluhniti vašim predlogom. Skušala vas bom razumeti. Upam, da bo ta dokument dober. Tudi vi si to zagotovo želite. Hvala lepa komisiji za podan predlog glede tega, kako pojasniti določene člene, seveda vas bom povabila tudi na enega od naslednjih sestankov. Um. Hvala lepa. Odbor Juri bo o tem glasoval 19. marca. Načeloma naj bi mi obravnavali kompromisne predloge 20. marca, o tem naj bi glasovali dan zatem, to je torej časovnica. S to točko smo zaključili, še zadnja točka na dnevnem redu, točka 39. Letno poročilo o konkurenčni politiki. Pripravljalec mnenja je kolega Trajan Ungureanu. Predstavite svoje mnenje. Yeah, I'll be, I'll be hvala, zelo kratek bom. Problema konkurenčnosti sem se lotil z vidika zaposlovanja. Mnenje govori o naslednjih točkah. Najprej potreba po tem, da povežemo konkurenčno politiko z strategijo za Evropo za leto 2020. Zaposlovanje je lahko Eh, podpora glavnim ustvarjalcem delovnih mest so majhna srednja podjetja. Kar se tiče storitev splošnega gospodarskega interesa, to je ključnega pomena, to ima praviti z eh, industrijo, z podjetji in to seveda potem spet vpliva na stopnjo zaposlenosti v vseh državah. Tukaj govorimo o drugem členu tega mnenja. Tukaj države članice pozivamo naj spoštujejo SGEI z vidika zaposlovanja. Potem uh, govorimo tudi o privatizaciji neproduktivnih podjetij. Četrti točki govorim o možnosti izjem od uh, pravil o državni pomoči. Te bi potrebovali za to, da podpremo podjetja, za to, da bodo ta bolj konkurenčna. In to bi potem spet privedlo do ustvarjanja delovnih mest. Hvala lepa, gospa predsedajoča. Hvala lepa, Alejandro Serkas. In mislim, da je to to. Gospa predsednica, rad bi povedal, da je za našo skupino to poročilo, ki ga bomo natančno spremljali, ker je politika za konkurenco tisto področje, kjer moramo zauzeti drugačen pristop. Treba je preučiti, v kolikšni meri konkurenčnostna politika služi ustvarjanju delovnih mest, kvalitete delovnih mest in socialni integraciji ali pa jih spodkopava. Iz te razprave pa je zauzeto vprašanje, kako vpliva politika konkurenčnosti na eh, socialne storitve. Zato želimo vključiti to vprašanje tudi v razpravo, če imamo storitve, um, splošne socialne storitve splošnega interesa znotraj te politike, potem ne vemo, če bomo zaradi tržnih eh, pravil škodili najranljivejšim, najbolj ogroženim. To je zapisano tudi v pogodbi in tudi v vseh dokumentih, ki so priloženi pogodbi. Zato želimo izboljšati to poročilo, da bi upoštevali tudi vidik, socialni vidik storitev splošnega interesa. Hvala lepa. Čeprav razumem, je poročevalec pripravljen na pogovore, glede na to, koliko je že ura predlagam, da zaenkrat zaključimo z razpravo. Predloge sprememb lahko uložite do 27. februarja do 12. ure, potem bo tudi razprava verjetno lažje potekala. Kompromisne predloge bomo obravnavali 20. marca, glasovali bomo 20. v odboru Ekon bodo glasovali 21 predloge spremen pa prosim vlagajte v angliščini, izključno v angliščini. Hvala za razumevanje, zaključili smo z delom. Lepo popovdne in se vidimo na naslednjem zasedanju meseca marca.